mesdames et messieurs nous allons commencer e, torej ponedeljek je ni nas e, veliko tako kot e, je to običajno ob ponedeljkih dobrodošli vsi skupaj drage kolegice in kolegi začeli bi najprej s pretjem dnevnega reda. Tu imamo spremembo v našem dnevnem redu. Gospod Kašman nam svoje točke o uh, reviziji o spremembi sporazuma iz Kotonuja ne more predstaviti ob eh, uri, ki je bila predvidena, temveč le ob 18. uri. To bo zadnja točka na dnevnem redu po predstavitvi komisarke Georgijeve in direktorja FAO, ki se ima zahvaljujem za njuno prožnost. Ali ima kdo kaj proti tem spremembam dnevnega reda? s tem smo sprejeli eh, dnevni red v spremenjeni obliki. Prejeli ste zapisnik se je 17. in 18. decembra 2012. Če imate kakšne pripombe v zvezi s tem zapisniku, to lahko sporočite eh, sekretarjatu pred koncem našega današnjega se stanka. Če ni predlogov za spremembe bo zapisnik sprejet kot je. Potem pa tretja točka, potrditev sklepov in priporočil koordinatorjev z dne 22. Eh, januarja 2013. Če imate kakšne pripembe v zvezi s tem sestankom, to prosim sporočite eh, sekretarjatu pred koncem našega sestanka, sicer bodo pač rezultati sklepov in priporočil sprejeti taki, kot so. No, ta glasba je pa prijetna. Eh, posebnih sporočil nemam in zato bi prešli k naslednji točki. Opravičujem se za muja in eh, hitim in eh, zaradi tega se izgubljam. Torej, ali ima komisija kakšno sporočilo za nas? Prav nič. Nihče nič. Dobro. Prejeli smo eh, vprašanje gospoda Rikarda Cortesa, ki ga želi zastaviti komisiji. Besedilo imate v svojem dosjeju. Ali želi gospod Cortes besedo? Ne? Dobro. S tem eh, sprašujem komisijo, ali želi kaj odgovoriti? Prosim. Ime mi je Matijas Altman, prihajam iz eh, oddelka za razvoj, za zasebni sektor. Najlepša hvala. Komisija bo še naprej eh, skrbela za trajnostno trgovino v svojih eh, politikah. To velja za trgovino, to da velja tudi za socialno odgovornost podjetij in to velja tudi za razvojno politiko. Glede trgovine pa lahko rečem, da smo že večkrat dejali, da bomo podpirali pravično trgovino in trajnostno trgovino. To smo sporočili tudi lani v našem poročilu o rasti trgovine in tudi pravične trgovine. Mi smo že večkrat povedali, da želimo v naših javnih razpisih podpirati pravično eh, trgovino in tu prevzemati naše odgovornosti. Eh, najpomembnejše pri tem vprašanju pa je naslednje. V našem zadnjem sporočilu smo izpostavili tudi pomen trajnostnega kmetijstva in to je tisto, uh, mesto, kamor želimo vključiti tudi pravično trgovino. Mi se zavedamo namreč eh, pomena manjših eh, kmetovalcev in mislim, da se želite osredotočiti na te. Potem drugi del vprašanja. Eh, komisija želi spodbujati zavedanje o pravični trgovini znotraj Evropske unije, imamo seveda tudi naše instrumente za pomoč razvoju in eh, imamo zelo eh, pomembne eh, finančne vire za organizacije, eh, ki spodbujajo pravično trgovino in spodbujamo projekte eh, ozaveščanja eh, znotraj Evropske unije. Mislim, da se ta instrument zelo uspešno uporablja za promoviranje pravične trgovine v Evropski uniji. Dejal sem tudi že, da izkoriščamo naše možnosti v sodelovanju z državami članicami, da nagrajujemo eh, spoštovanje etičnih in socialnih kriterijev v proizvodnji. To delamo namreč tudi z našimi javnimi razpisi in pravična trgovina je tudi element, ki ga upoštevamo, eh, ko javna roka pač eh, pripravlja razpise. Potem pa zadnji del vprašanja se nanaša na agendo za spremembe Mi smo povedali, da želimo bolj tesno sodelovati z zasebnim sektorjem pri razvoju in pravična trgovina je tudi vzor za angažma zasebnega sektorja. Tu se pač povezujejo proizvajalci z juga in potrošniki z severa in tu pravzaprav zasebni sektor lahko pozitivno spreminja razvoj in mi želimo torej tesneje sodelovati z zasebnim sektorjem, želimo pač z njim sodelovati zato, da bi dosegli razvojne cilje. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Korte eh, Sasra. Želim se zahvaliti komisiji za odgovor. Prosim pa, da še naprej v svoje politike eh, na zelo traj način vključuje pravično trgovino. Tukaj smo dobili predstavitev oziroma bomo še slišali predstavitev organizacije FAO glede problema lakote v svetu. Tukaj ne gre samo za količino hrane, ki eh, jo proizvedemo, ampak za distribucijo. In eh, v tej distribuciji je veliko proizvodov, ki bi eh, jih lahko vključili v pravično trgovino. Mi kot Evropska unija bi lahko sprejeli ukrepe, da bi te proizvode distribuirali na bolj trajnosten in pravičen način. In komisijo prosim, da še naprej v svoje politike vključuje pravično trgovino um, kot neko referenco za prihodnost. Mislim, da bo to zagotovilo uh, prehrambeno varnost v prihodnosti. Hvala. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Komisija, želite še? Še enkrat besedo? Nisem tega razumel kot uh, vprašanje, temveč kot nekaj, kar lahko mi upoštevamo pri našem delu. Sem vas pravilno razumel? No torej, nimam nobenih drugih odgovorov. Najlepša hvala. Torej, naslednja točka. E, mislim, da bi lahko sedaj e, poklicali gospo Georgijevo. Naslednja točka na našem dnevnem redu je točka, kjer želimo sprejeti tu v našem krogu gospo Georgijevo. Sošli po njo. Moramo počakati kakšno minutko na poti je. Ah Imate vprašanje? V redu. Ah, attendez, non. Elle est pas encore là. Eh, je še ni, gospod Deva, če želite zastaviti vprašanje, izkoristite priložnost. Torej, zainteresiran sem za to, kar ste povedali o pravični trgovini in o zasebnem sektorju. Kako želi to komisija uveljavljati v 27 državah članicah in njihovih podjetjih. Kako naj podjetja vedo, kakšna je evropska politika? Ali boste vsakemu podjetju, ki deluje v Belgiji eh, oziroma iz nizozemske v Indiji ali Čakarti, da želite na takšen način voditi svojo politiko. Kako komunicirate z zasebnim sektorjem znotraj Evropske unije? Hvala lepa za to vprašanje. E, torej, vse te scheme so prostovoljne. To pomeni, da nikomor ne pravimo, da morajo spoštovati določenih standardov. To je prostovoljni sistem. Kar pa mi lahko naredimo, je naslednje. Eh, tisti, ki delajo znotraj tega sistema, naj bi postali bolj učinkoviti z raznimi podporami, eh, ki jih imamo. Imamo naprimer določene programe v Indiji, imamo skrbi, sredstva za podpiranje indijskih eh, organizacij za pravično trgovino, vendar to ni nekaj, kar mi govorimo podjetjem. Eh, to so te organizacije, ki komunicirajo s podjetji. Določeni ne želijo pač teh standardov. Mi imamo neko pluralnost eh, v tem sistemu. Mi moramo biti odprti za vse in pravična trgovina je gibanje različnih dejavnikov, različnih akterjev in naša podpora mora biti na voljo vsem. Mi nimamo enega načina za pravično trgovino, imamo celo vrsto pristopov k pravični trgovini in različne standarde in mi pač podpiramo te organizacije, ki morajo pač najti partnerje v zasebnem sektorju. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Vesela sem, da lahko tu pozdravim komisarko Kristalino Georgijevo. Eh, okoliščine za ta Obisk so seveda zelo resne, govorili bomo namreč o razmerah v Maliju in Siriji. V primeru Sirije nimamo veliko upanja, če smem tako reči. Gospa Đorčeva, Decembra ste bili v našem odboru in tam ste že govorili o krizah v Maliju in Siriju. Glede Malija ste pač povedali, da ste zaskrbljeni zaradi politične krize, da ste eh, zaskrbljeni zaradi ekstremizmov eh, v malijski družbi in neizogibnosti posega, potem je pa prišlo do francoskega posega eh, in mednarodne eh, sile so pomagale eh, tudi eh, v okviru eh, misije MISMA. Malo novic imamo pravzaprav o učinku različnih eh, pobud na življenje eh, malicev, ki so najbolj občutljivi in ranljivi in vi ste pred kratkim obiskali Mali in mi bi radi slišali, kakšna je vaša analiza o humanitarni situaciji v teh eh, conah. Eh, v Siriji pa imamo že dve leti eh, hudo nasilje in ne vemo, kako naj spravimo državo iz krize in eh, sirijski uh, nacionalni svet uh, je proti dialogu z režimom Bašarja al-Asada. Prejšnji uh, teden uh, je prišlo tudi do eksplozije na meji med Turčijo in Sirijo in mi bomo tudi poslušali, kakšna je vaša analiza konteksta, v katerem delajo humanitarne organizacije in kakšna je pomoč, ki jo potrebujejo. Gospa komisarka, beseda je vaša. Merci, madame madame... Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, zelo hvaležna sem za to, da ste mi dali priložnost, da vam dam najnovejše informacije o dogodkih v Maliju in v Siriji, eh, kajti v zelo kratkem času smo bili priča kar eh, velikim spremembam. V enem primeru so se stvari izboljšale na bo, eh, boljše, v drugem so se spremenile na slabše. Naj začnem pravzaprav z izboljšavami, čeprav so velike težave še pred nami. To je mali. Torej, ko sem se vrnila eh, iz Malija, sem bila zelo zaskrbljena zaradi situacije na severu Eh, s humanitarne perspektive so eh, se stvari za mali in sosednje države res slabšale. In vesela oziroma z olajšanjem sem slišala, da želi Francija poseči. Decembra sem ponovno eh, šla tja, zato da bi dobila vtis o tem, kaj vse to pomeni za ljudi. In skupaj z eh, ministrom Konfenom sem eh, šla v Burkino zato, da bi obiskala malijske begunce. Danes zjutraj je bil tudi eh, malijski eh, eh vršilec dožnosti predsednika vlade. Država je sedaj na tem, da spremeni svojo usodo. Eh, Mali ima nekaj možnosti, da se z volitvami približa demokraciji in z vojaško intervencijo lahko stabilizira sever. Naj vam na kratko predstavim, humanitarno plat v tej državi in kaj je še pred nami. Humanitarna situacija v Maliju, kot sem že zadnjič dejala, je bila zelo dramatična in je še vedno zelo dramatična. E, to je država, ki jo je zadelo veliko kriz prehranska, politična kriza, konflikt na severu, ranljivo eh, prebivalstvo eh, in smrtnost pri otrokih eh, mlajših od pet let je takoj za Sirijo. Potem je tudi zelo veliko beguncev eh, v sosednjih državah, 167 eh, tisoč eh, beguncev v tujini in kakih 150 tisoč notranje razseljenih oseb. Od januarja naprej je več razseljenih oseb 22 tisoč beguncev je več registriranih v primerjavi z situacijo pred 11. januarjem in 4 tisoč dodatnih eh, razseljenih oseb. Eh, torej, eh, ne bi ravno dala roko v ogen glede teh številk. Torej, je še vedno vsega, nekaj več razseljenih eh, oseb, vendar številke se ne povečujejo v veliki meri. Mi eh, ne vemo, kaj pravzaprav lahko pričakujemo glede razseljevanja. Mi ne vemo, ali se bo zgodilo nekaj, zaradi česar bodo ljudje prebegnili v Evropi drugo državo, naprimer napadi v določeni skupnosti, etnični napadi, eh, lahko pa se zgodi tudi obratno, vračanje eh, v državo in humanitarni pritisk bi bil potem večji znotraj Malija. Kaj pa vemo? To so tri stvari. Prvič, ne gre za to, da potrebujemo potrebe rastejo, gre za to, da je dostop problematičen, dostop na severu. Torej 22. januarja sem bila na obisku in mi smo pozvali k temu, da omogočimo boljše gibanje eh, humanitarnim organizacijam na severu in tu se stvari premikajo. Je pa še vedno nujno potrebno, da odpiramo nove možnosti za to, da dostavljajo humanitarno pomoč. Drugič, mi vemo, da obstajajo nove grožnje, naprimer mine, improvizirana eksplozivna sredstva postajajo če dalje večji problem zaradi tega, ker Eh, prekinejo gibanje ljudi, pa tudi blaga in pomoči. In tretjič, mi vemo, da je tudi na jugu države zelo veliko potreb eh, in ne smemo pozabiti ne na jug, ne na neposredno soseščino. Tudi tam so se potrebe povečale. Torej, kaj Evropska unija tu dela? Naj pozamem komisija je eh, največji donator humanitarne pomoči. Do sedaj smo dali humanitarne pomoči v višini 93 milijonov evrov. Ob svojem zadnjem obisku sem napovedala dodatno pomoč. Eh, v teh 93 eh, petih milijonih, eh, je tudi 15 milijonov pomoči iz EKA. Eh, lahko napovem tudi dodatnih 22 milijonov evrov in verjetno bo potrebno zbrati tudi še več sredstev v naslednjih mesecih. Torej, pozivam vas, da Eh, da nam pomagate. Mi potrebujemo pač sredstva za eh, to nujno pomoč in kaj delamo s temi sredstvi? Eh, krijemo osnovne potrebe beguncev v Burkini, v Nigru, Mauretaniji, povedala sem, da je beguncev 167 tisoč. Pomagamo nevladnim organizacijam, da ohranjajo osnovne storitve na severu Malija v najhujših eh, razmerah. 87 eh, odstotkov severa je še eh, dejavnega kljub krizi. Uspelo nam je ohraniti oskrbo z vodo v Timbuktuju. E, na severu Malja smo dali pomoč v hrani za 500 tisoč oseb. E, pomagali smo notranje razseljenim osebam na jugu Malja. In e, predvsem pa se borimo pomankanju hrane. 16 eh, tisoč otrok eh, trpi zaradi pomankanja eh, hrane in tu pravzaprav mi pomagamo. Tu ne gre seveda samo za denar, čeprav je denar zelo pomemben. Naša ekipa sodeluje z Združenimi narodi, z Rdečim križem in tudi stalno opozarja na to, da je potrebno dajanje humanitarne pomoči kaj pa sedaj? Treba bo uh, poskrbeti seveda tudi za hitro razvojno pomoč in obnovo vladnih uh, storitev po državi. Imeli smo srečanje ministrov v Dublinu prejšnji teden in gospod Pibalks uh, je tudi že napovedal 250 eh, milijonov evrov za pomoč Malju, za razvoj in država se bo morala obnoviti, institucije v državi bo treba ponovno vzpostaviti. In ključni element eh, pogodbe o ponovni vzpostavitvi državne uprave je seveda tudi obnova storitev, državnih storitev v Timbuktuju in drugih mestih, eh, kjer je pač prišlo do prekinitve v času, ko so ekstremisti upravljali sever. Potem pa imamo tudi instrument za stabilnost in tu imamo tudi predvidena sredstva, s katerimi želimo pomagati lokalnim oblastem pri ponovni vzpostavitvi struktur na severu. Komisarju Pibalksu želimo pomagati, da se poveže eh, humanitarna pomoč z razvojno eh, pomočjo in razvojno pomočjo te, ta sredstva je treba ustrezno uporabiti za to, da se naprimer izkoristi tudi prisotnost humanitarnih organizacij pri obnovi eh, eh, storitev. Eh, eh Tudi drugot eh, smo, naprimer, imeli dobre izkušnje, naprimer eh, na slonokošeni obali, eh, Eh, mi smo izkoristili prisotnost humanitarnih organizacij eh, za reševanje življenj, hkrati pa smo s njihovo pomočjo naredili ta prehod k ponovnemu razvoju eh, državnih institucij in storitev. Na ta način je ponovni zagon lažji. Slišali ste tudi, zaskrbljujoča poročila o človekovih pravicah. Eh, slišali ste o obojih zaradi maščevanja in to je nekaj, o čemer sem se pogovarjala z organi v Maliju, ob svojem obisku pa tudi s premijejem, sem govorila o tem. Eh, on želi s pomočjo mednarodnih opazovalcev preprečiti, da bi etnične napetosti bile povod za nastanek novih ran na severu. Torej, jaz sem se sedaj naučila veliko o uh, Maliju in eh, dejstvo je, da so tu zelo velike razlike uh, med eh, posameznimi etničnimi skupinami v Maliju in iz tega lahko nastanejo problemi, razen če se temu posveti ustrezna pozornost. Grozljive stvari so se dogajale na severu, vendar to ni razlog, eh, da bi se sedaj iz maščevanja delale prav tako grozne stvari. Eh, mi moramo spoštovati mednarodno humanitarno pravo. To je tudi zelo pomembno pri eh, naši misiji za usposabljanje malijske vojske. Eh, častniki morajo biti v stanju, da se voskujejo, hkrati pa tudi, da zaščitijo civiliste in spoštovanje človekovih pravic. Torej, mi smo odločeni, da bomo še naprej angažirani in mi upamo, da bo tudi Francija zelo natančno ocenila svojo prisotnost tam. E, situacija je sedaj bistveno boljša, vendar stvari še niso urejene. Umik bi bil preuranjen in nikakor ne bi koristil stabilnosti države. Mi tudi vemo, da so tu stare napetosti, ki so trajale stoletja, te jih ne moremo kar tako odpraviti. Torej, treba je investirati v pravo eh, spravo med severom in jugom, vendar to mora biti dolgoročna investicija, ki jo moramo narediti in mi ne smemo pozabiti drugih držav v sahelski regiji. Mi bomo tam še naprej angažirani in kot veste smo eh, začeli eh, eh tudi eh, z stabilizacijo eh, te regije. Mi vemo, da je nujno potrebno, da ostanemo v bližini in da jim stojimo ob strani. Mi se seveda eh, zanašamo tudi na vas, poslance, da nas boste pač podprli dolgoročno v Sahelu. Sedaj pa k Siriji, kjer so se stvari eh, zelo poslabšale od zadnjič, ko smo se eh, srečali 18. decembra. Eh, eh, januar, eh, tedaj je bilo 400 tisoč beguncev, januarja smo imeli 600 tisoč, sedaj pa imamo 830 tisoč beguncev. To pomeni, da bomo kmalo imeli več kot milijon beguncev znotraj države. pa tudi pri sosedih imamo velike eh, probleme. Zaradi bojev je zelo težko dostaviti pomoč ranljivim osebam, eh, šibkim osebam. To, kar vidite na zemljevidu nad mano, je prikaz krajev, kjer lahko redno dostavljamo pomoč ranljivim osebam kraju, kjer nam občasno uspe pomagati in kraju, kjer imamo zelo veliko težav in seveda tudi kraju, kjer pravzaprav sploh nimamo nobenega dostopa. Zeleno je neomejen dostop in kot vidite je tega zelo malo in to območje eh, se krči rumeno so označeni kraji z občasnim eh, dostopom in rdeče eh, so prikazani kraji, kjer je zelo težko, občasno imamo kakšno dostavo zelo omejeno. Eh, kaj to pomeni? Očitno ne pride dovolj pomoči do ljudi znotraj Sirije in to je seveda tudi razlog, zakaj bežijo ljudi čez meje, eh, kar kaže ta zemljevid, pa je naslednje. Naj je situacija še tako težavna, stvari niso nemogoče. Včasih eh, pravijo, da se pomoč daje samo na območjih, ki jih kontrolira država. Eh, vlada, vendar to ne drži. Naj vam povem, kako financiramo pomoč na severu Sirije, na območjih, ki jih nadzirajo uporniki. 1. januarja eh, so UNHCR, eh, UNICEF in premije Aršans dostavili pomoč, odeje, higijenski pripomočki na območju Tabisera. UNHCR je tudi prišel do Azasa eh, na severu Sirije, 15 tisoč odej, 2 tisoč eh, šotorov in eh, druge opreme so dostavili. Znotraj te operacije so imeli seveda tudi zračni prevoz do Atakije, potem, ne vem, ali vidite, kje je Latakije, in potem pa konvoj osmih tovornjakov do Azasa. Eh, vlada in opozicija sta se o tem eh, dogovorila in kljub eh, težavam je prišlo do dostave. 16. februarja je prišlo do pomoči šest tisočim notranje razseljenim osebam na severovzhodu Sirije tretji primer, financiramo tudi nevladno organizacijo, ki pomaga 15 tisoč eh, osebam v taboru Atme na sirijsko-turški eh, mej, to je znotraj Sirije in mi bi tudi naredili več, če bi eh, sosednje države omogočile našim partnerjem, da naredijo več. Tesno sodelujemo tudi z Libanonom, Jordanijo, Turčijo. Eh, prejšnji teden eh, sem se sestala s turškim ministrom za socialne zadeve in vprašala sem ga, kaj lahko Turčija naredi za to, da bi mi Siricem bolje pomagali eh, v Turčiji. In zakaj naprimer ne bi imeli nekega novega tabora, ki bi ga Evropska unija financirala in mi bi morali biti vključeni od samega začetka, morali bi uporabiti svoje kanale za dostave pomoči in seveda bi bilo treba pomagati tudi nevladnim organizacijam, ki so naši partnerji. Slišali smo tudi za uh, nekak, nekakšen gremek uspeh v Kuwaitu. Eh, grenkega priokusa je bil zato, ker eh, je konferenca prosila za eh, dodatno pomoč v vrednosti 1,5 milijarde dolarjev. To smo dosegli, to je bil uspeh, ampak gre enak za to, ker gre za krizo, ki jo lahko rešimo samo na političen način, pa tega konca še nimamo pred očmi. 272 milijonov evrov smo zagotovili na tej konferenci. Komisija in države članice so skupaj ponudile ta denar in na to sem zelo ponosna. Potem so še Združeno kraljestvo, Italija uh, in še dve drugi državi uh, so dale največje prispevke. Uh, druge države pa po svojih zmožnostih 323 milijonov eh, evrov smo že zagotovili in v veliki meri tudi dostavili eh, za Sirijo. Skoraj 600 milijonov evrov eh, smo že prispevali, pa to še ni konec našega humanitarnega prispevka. Naslednji mesec si bomo spet morali ogledati, kakšne so možnosti za povečanje pomoči za Sirijo. Pri Siriji želim uh, zaključiti uh, zelo preprosto točko, ampak ki je ključnega pomena. Uh, ne smemo politizirati naše humanitarne pomoči. Dogajajo se napadi na reševalna vozila in podobno in situacija se bo samo poslabšala če bo katerakoli stran uh, gledala na uh, pomoč kot na to, ali uh, podpiraš eno ali drugo stran. Ne moremo reči, opozicija, mi smo za vas in bomo pomagali vaši strani ali pa, da bi podprli vlado in organizirali humanitarno dejavnost za njo tukaj ne gre samo za besede, gre za ključno eh, pomoč in ključno nalogo. Politične rešitve ni od nikoder. Humanitarna pomoč, pa čeprav je nezadostna, je edino, kar lahko zagotovimo. In uh, zato je zelo uh, zelo velika skušnjava obstaja, da se stvar politizira, ampak s tem ne bomo dosegli ničesar, samo izgubili bomo uh, tisto, kar imamo, namreč uh, dejansko možnost pomagati ljudem. Želim se zahvaliti osebi v EKU in v drugih organizacijah, ki delujejo dan in noč uh, in pomagajo ljudem v stiski. Hvala. najlepša hvala gospa komisarka sedaj pa dobijo besedo poslanci v dvorani jaz bi sama začela najprej majhno vprašanjce o situaciji razseljenih je zlasti o mladih dekletih, ki se morajo prostituirati zaradi tega, da preživijo. Ali lahko nekaj več o tem poveste? potem pa še dva poslanca, po tri vprašanja naenkrat, gospod Berman. Najlepša hvala, gospa komisarka. Hvala za uh, ta prikaz situacije v Maliju in Siriji. Mm, mislim, da je lahko Evropski parlament zelo hvaležen za vaše delo in da vas lahko občuduje za vse humanitarno delo, ki ga upravljate. V imenu Evropskega parlamenta, v imenu eh, malicev in sircev smo lahko zelo ponosni na vas. Vsekakor ne gre za lahko vprašanje. V severnem Maliju obstaja problem uh, z varnostjo, Prejšnji teden sem bil v Washingtonu, govoril sem s številnimi predstavniki ameriške oblasti, tudi s predstavniki Svetovne banke, e, tudi z ministrom za afriške zadeve v State Departmentu. In e, njihova stališča povsem soglašajo z vašimi. Ključnega pomena je, da se vzpostavi Eh, vlada v Bamaku, državo je treba ohraniti oziroma spet vzpostaviti enotnost, eh, treba je nadaljevati s humanitarnimi prizadevanji in potem zagotoviti tudi ustrezen razvoj, ki bo malicem dal neko uh, perspektivo, ki ne bo povezana samo s frustracijami in pa z razcepom države. ne vem točno, do katere mere uh, vaša analiza raziskuje tudi možnost, da se uh, ponovno vzpostavi uh, vlada in uprava v Bamaku. Tukaj imate svoje uh, poglede, govorili ste uh, z. Eh, namestnikom predsednika vlade. Mi resnično upamo, da bomo malicem lahko v tem letu pomagali organizirati volitve. To je pogoj za to, da se razvojna pomoč eh, lahko ponovno zažene. Če pride do državnega udara, potem američanom zakon prepoveduje nuditi humanitarno pomoč in tudi Evropska unija ima s tem določene težave. Lahko kaj poveste o tem? Eh, potem pa še povezava eh, med razvojem in pa pomočjo. Eh, ta, ta, to povezavo lahko vzpostavimo samo, če, oziroma o tem lahko govorimo samo, če ta povezava obstaja. Potem pa še en problem, ki ste ga tudi omenili. Če Martinez, Martinez. Eh, potem pa še eno vprašanje, ki ga lahko sestavi gospod Martinez Martinez. Hvala. Eh, sam nimam vprašanja, želel pa bi povedati nekaj eh, besed, ki se mi zdijo zelo pomembne. Imeli smo delovno kosilo, gospod Dekajder je bila gospa Strifler, gospod Görens. Eh, skupaj z premijejem Malija. Še več parlamentarnih kolegov je bilo tudi z nami in eh, zelo sem vesel, da lahko tukaj eh, povem, kako hvaležni smo za vaše delo. Želim, da je to zapisano tudi v zapisniku. Nekateri smo bili tudi v Santo Domingo, tudi Mišel, ki je predsedujoča na tem sestanku. Tam smo se udeležili konference. AKP in ena od ključnih tem na dnevnem redu za karibske države je bila tudi situacija v Haitiju. Eh, to situacijo smo zelo podrobno analizirali. Tudi tukaj smo eh, bili lahko zelo zadovoljni, ko smo eh, slišali, kako zelo so pohvalili vaše delo v tako oddaljeni državi, kot je Haiti. Tam vas zelo cenijo in mi smo z veseljem prisluhnili tem pohvalnim besedam. E, ambasadori nam tudi razlagajo situacijo, ampak to so veleposlaniki v Santo Domingo, nočejo se preveč zameriti Haitiju, mm, zato od njih ne dobimo vedno realnih podatkov. E, najlepša hvala torej za vse vaše delo. Eh, zelo uh, nas veseli, ko drugod po svetu slišimo tudi pohvale na vaš račun. Zelo smo bili veseli tudi, ko uh, se je omenjalo pomembno delo gospe Mišel Strifler v Haitiju. Uh, prav na tej skupščini so vas zelo pohvalili in hvala obima kolegicama la commissaire. Gospa komisarka. Uh, uh, Začela bom z vašim vprašanjem. Uh, gre za zelo resen problem, predvsem v tistih taboriščih, kjer je veliko notranje razseljenih oseb. Um, varnost je tam vsekakor problem. Vsekakor. Mm, tam vedno najbolj trpijo ženske. In zelo se trudimo, da bi to spremenili. Eh, predvsem v primeru eh, sirskih beguncev eh, poslušamo zgodbe o dekletih, ki jih prisilno poročijo ali pa prodajo. Potem slišimo zgodbe o prisilni prostituciji in tako naprej pri svojem delu se vedno trudimo za to, da bi financirali zaščitne ukrepe. To so ukrepi, ki uh, zagotovijo zaščito ranljivih oseb. Uh, gre za to, kako eh, so določena taborišča organizirana, kakšen glas imajo v njih ženske. Ampak ne moram reči, da to ni več problem. To vsekakor ostaja problem in treba je o njem odkrito govoriti. Najboljši način, kako lahko pomagamo ženskam v taboriščih, je, da ustvarjamo programe, eh, ki ženskam dajo neko eh, dostojno zaposlitev. To jim daje dostojanstvo, eh, počutijo se bolj vredne, dajo jim tudi bolj vidno vlogo. In ko sem bila s francoskim ministrom v Burkini Faso, sem se naučila nekaj uh, zelo pomembnega o uh, eh, tuariških ženskah. One so tiste, ki opravijo večino dela v svoji družini, to sem vedela že prej, nisem pa vedela, da je najteže za njih pri tem, da so v taborišču to, da ne morejo delati, ker s tem ne dajo dobrega zgleda svojim hčerkam. Ženske so se nam približale in rekle, pomagajte nam, pomagajte nam, ne samo nam osebno, ampak da bomo lahko naučile svoje hčere eh, delati, kaj ti sicer bodo izgubljene, eh, potem ko se bomo vrnili doma, domov. Ne vidim tukaj kolega, a je, tukaj je Kim, on je potoval z mano in obljubila sva, da bova oblikovala eh, delavnice v taboriščih, da bova našla način, kako to financirati, financirati to vrstne dejavnosti. Eh, zakaj je to pomembno? S tem ne rešujemo življenj, pa vendarle na nek način jih. Eh, povsod so s tem povezane tudi skrbi. In naj povem samo še eno stvar o malijskih beguncih. To so zelo mobilni ljudje, eh, so nomadi, eh, zlahka pospravijo eh, vse svoje stvari in se skupaj z živino in s svojim imetjem preselijo v sosednje države, v revne države, kot so Burkina, Niger in Mauretanija. Eh, njim tudi pomagamo eh, zagotavljati eh, hrano, šolanje, zdravila, ampak s tem ustvarjamo tudi nek dejavnik, zaradi katerega potem oni ostanejo tam. Danes smo tudi z ekipo razpravljali o tem. Ključnega pomena je, da imamo nek celosten pristop tudi do vračanja. Zagotoviti moramo, da bodo pogoji v Maliju tako dobri, kot so v taboriščih. Ko so ljudje v taboriščih, moramo zagotoviti, da bodo uh, imeli dostojno življenje, posebej treba skrbeti za ženske in najbolj ranljive, hkrati pa je treba ustvarjati tudi pogoje za vračanje teh ljudi, da ljudje ne bodo predolgo ostali v teh taboriščih. Gospod Berman. Sama sem razmeroma optimistična, da bo prišlo do volitev v Maliju julija, mislim, da 31. julija, to je bil datum, ki so ga izbrali. Mislim, da bodo te volitve dokaj uspešne, prinesli, pre, prinesle bodo novo zaupanje v državo. Eh, trdo delo pa se bo moralo nadaljevati. Uh, v tem, da se volitve pretvorijo potem v uh, dejavne institucije. Uh, Mali je državni udar zelo prizadel. Državni udar uh, ni pomenil samo tega, da je predsednik uh, moral oditi in da so oficiri potem oziroma uradniki prevzeli na nezakonit način oblast. Šlo je tudi za plenjenje vladnih uradov, za zažige arhivov. Državni udar je pomenil tudi, da so ljudje, ki so prej imeli oblast, morali oditi in uh, razen njih uh, zdaj ni nobenega centra. Uh, oblasti, razen prestolnice. Kdo bo naslednji predsednik Malija? Ko to sprašujem ljudi, eh, ne poznajo odgovora, kajti ni nobenega eh, voditelja, nobene vodilne osebe. Mislim, da se bo vlada ponovno vzpostavila, ampak eh, na to moramo gledati kot na nek dolgotrajen proces, ki se bo nadaljeval še dolgo potem, ko bodo volitve za nami. Pripravljeni moramo biti tudi na to, da lahko volitve prinesejo na oblast ljudi, ki bodo potrebovali še več eh, podpore in pomoči za to, da bodo lahko združili državo. Eh, predsednik bo gotovo potreboval eh, tudi pomoč in podporo skozi daljše časovno obdobje. Hvala za vaše priznanje glede Haitija. Sama sem bila tam na tretjo obletnico in če sem iskrena, eh, sem eh, tja šla s slabimi pričakovanji. Eh, vse, kar slišim o Haitiju, je večinoma slabo. Na moje presenečenje pa je bila situacija boljša, kot sem pričakovala. Morda so bila moja pričakovanja prenizka predvsem eh, glede dveh stvari sem bila presenečena. Veliko dela je bilo opravljenega eh, po eh, potresu. 1,6 milijonov ljudi je izgubilo domove in 1,2 milijona ljudi zdaj že ima streho nad glavo humanitarni delavci so pokazali, kaj lahko dosežejo in to na zelo navdušujoč način. Parlament e, nas je pozval, naj bomo pozorni na to, res smo bili pozorni. In kakšen je ključ za spremembe? Predvsem so to ljudje. Imamo čudovitega veleposlanika. Eh, človeka, ki eh, res srcem in dušo dela za Haiti in tudi za humanitarno pomoč je, od, je odgovorna odlična eh, gospa, zelo odgovorna in predana. Potem je bilo izvedenih veliko ukrepov za pomoč po nesreči. Treba je zagotoviti tudi, da uh, Eh, se obnova dogaja z roko v roki, z eh, šolanjem, eh, z razvojem šolstva in zdravstva. Skratka, bila sem zelo presenečena. Haiti je tudi primer, kjer lahko donatorje pravzaprav krivimo slabih Eh, ukrepov. Ogromno denarja je bilo namenjenega za Haiti, to pa je država, ki nima nikakršnih institucij, ki bi lahko absorbirale ta denar. Tri leta kasneje se te institucije še vedno vzpostavljajo. Eh, tri milijarde denarja je bilo eh, namenjenega za to, ampak ker institucije denarja ne morejo absorbirati, se tudi projekti odvijajo zelo počasi. Imeli smo nerealistična pričakovanja, kaj lahko dosežemo. In uh, zelo lahko je donatorjem reči, ha, vidite, saj, uh, saj pravzaprav nič ne delajo, stvari se odvijajo prepočasi. Uh, pri Haitiju, če želimo kaj resnega doseči, bomo zato potrebovali 30 let in ne samo 3 leta. No, Hvala lepa. Nadaljevali bomo z našimi poslanci. Gospod Krenc, beseda je vaša. Hvala, sednica. Pozdravljam tudi našo komisarko v našem eh, odboru za razvoj. Pravzaprav ne morem ničesar dodati tej sliki, ki ste jo predstavili o situaciji v Siriji in Maliju. Eh, rad bi pa kljub samo eh, navedel določene skrbi. Progres v Maliju glede Eh, ponovne vzpostavitve stabilnosti je bil tako hiter, da je dejansko tu vprašanje, kaj se bo zgodilo. Ali so teroristi izginili z planeta? Prav gotovo ne. Tu imam občutek nekega deja vuja. Eh, v Afganistanu so bili začetni uspehi zelo dobri, ko pa so se teroristi okrepili, so povzročali nepremagljive težave. Eh, tveganje v take situaciji je naslednje. Eh, naši, naše ljudje bi lahko bili pač pravzaprav izpostavljeni eh, velikemu tveganju. Kdo bo prevzel pravzaprav odgovornost za njihovo varnost v prihodnosti? To je pač zelo veliko vprašanje. Potem pa še komentar. Eh, slišal sem tudi vaše besede o delovanju vašega oddelka in mislim, da smo mi pravzaprav tu nekako priča nekemu testiranju. In sicer, eh, kako je s pristranskostjo? Eh, torej, če ste nepristranski, potem ste lahko verodostojni za vse eh, konfliktne stranke. To velja za Sirijo, velja pravzaprav tudi za vse države. Vem, znotraj Evropske unije eh, se pogovarjajo vsi oddelki za zunanje delovanje, vendar sodelovanje je lahko tudi omejeno in omeje, omejevalni dejavnik je seveda nepristranskost, eh, ki mora biti ohranjena. Eh, ali pravzaprav tudi vaši eh, kolegi sprejemajo ta način gledanja na stvari in potem pa način, kako Eh, pravzaprav ukrepa Evropa v tej krizi, je boljši eh, kot podoba, ki jo daje Evropa v pogajanjih eh, za večletni finančni okvir. Torej, pri teh pogajanjih gre seveda za to, da se bo proračun zmanjšal za vas in tudi za vašega kolega Pibalksa. ali so potem države članice pravzaprav eh, pripravljene povečati svoj angažma eh, na tem področju. Se pravi, ali bodo kompenzirali prihranke na evropski ravni z večjimi izdatki na nacionalni ravni? Mislim, da sem slišal, da ste rekli, da uporabljate sredstva, s katerimi eh, razpolagate vi, pa da se uporabljajo tudi sredstva držav članic. Vendar tu je treba še razčistiti, kako se bodo države članice soočile z angažmaji v tem okviru deljenih pristojnosti in kompetenc. torej parlament eh, vam bo prav gotovo pomagal, hkrati bo pa seveda izvajal svoje naloge eh, nadzora in dejanja impulzov. Hvala lepa, sedaj pa gospod Deva. Hvala, gospa predsedujoča. Ko slišimo, kaj komisija dela v našem imenu in imenu evropskih državljanov, eh, smo včasih zelo ponosni na delo komisije. In to, kar smo zdaj slišali, je tudi te vrste. Lahko smo ponosni na to, eh, tudi evropski davkoplačevalci. Vsi smo stopili skupaj in pomagali ljudem, ki našo pomoč potrebujejo v Siriji in v Maliju. Zahvaljujem se za delo komisije, za delo organizacije Eko in vseh udeleženih. Vsi ste opravili dobro delo in rešili številna življenja za to, da ste pomagali ljudem eh, v težavah. Ampak, če si ogledamo stvari holistično, eh, potem se moramo tudi vprašati nekaj stvari. Zdi se mi, kot je rekel tudi gospod Gorens, da se bodo začeli v mali v napadi gveril, eh, džihadisti bodo eh, postali bolj eh, vidni, bolj dejavni, eh, ustvarjali bodo nestabilno okolje za razvoj. Kakšen je vaš odgovor na to zmedo, ki jo lahko povzročijo? Teroristi bodo prišli, bodo udarili, se potem umaknili, Uh, udarili še večkrat in to bo zelo destabiliziralo regijo. Kakšna je naša rešitev? Kot v Afganistanu uh, se bo začelo dogajati tudi v Maliju. Za Afganistan smo porabili 3700 evrov na prebivalca v Afganistanu, odkar so se začeli problemi tam. Afganistanski BDP na prebivalca pa je okrog 600 eh, dolarjev, okrog 500 evrov. Eh, mi pa smo porabili eh, kar nekajkrat več na posameznega prebivalca. In kakšen je rezultat? In zakaj smo v prvi vrsti sploh se lotili tega? Potrebujemo nek holističen pristop do prebivalca cele situacije. V Afganistanu smo porabili ogromno denarja, ampak zakaj? Kaj bomo dosegli v Maliju, če bomo delovali na tak način? Brez holističnega pristopa ne bo nič. Eh, delovati moramo kot humanitarni akteri, ampak tudi eh, ljudje morajo zagotoviti mir. V Siriji se tudi trudimo po najboljših močeh, da bi pomagali Sircem. 600 milijonov eh, evrov je že porabila oziroma bo porabila v kratkem Evropska unija za zagotavljanje pomoči, vode, zdravil in tako naprej. Ampak kaj pa delajo Arabci na tem področju? Kaj dela naprimer Saudska Arabija, Katar, Kuwait in drugi? Ali tudi oni pomagajo? Zakaj morajo breme vedno prevzeti evropski davkoplačevalci. Potrebujem odgovore na ta vprašanja. Hvala. Najlepša hvala. Še gospod Kortes eh, Lastra in potem pa dobi besedo komisarka. <clears throat> Hvala, predsedujoča. Najprej bi tudi sam rad čestital komisiji za a, eh, njeno delo, mi kot evropejci smo vsi uh, lahko ponosni na vaše delo. Sam prihajam ravno kar iz Kolumbije. To je druga uh, država na svetu uh, s 4 do 5 milijoni razseljenih oseb in uh, v tem pogledu želim postaviti vprašanje o Maliju. Nekaj predlogov je bilo, da se pošle inšpektorje, ki bi lahko uh, Eh, nadzorovali situacijo na področju človekovih pravic v Maliju. Mislim, da bi bilo um, dobro vedeti, kakšen odgovor ste prejeli na ta predlog, ali že delujejo inšpektori na terenu v Maliju, ali um, se že nadzoruje situacija človekovih pravic v Maliju. Glede Sirije pa še eno vprašanje. Rekli ste, da eh, se bo ta konflikt še dolgo vlekel in glede na to, da se lahko še dolgo vleče, ali imamo kakšne sestanke z druženimi narodi ali pa z rdečim križem, glede na črtovanja pomoči, da bi lahko nekaj naredili skupaj, eh, če bomo imeli res eh, dva milijona razseljenih, eh, kako bi se najbolje koordinirali, da bomo skupaj se odzvali na ta problem, naprimer v taboriščih. Hvala. Gospa komisarka. Um, hvala vsem za vaše komentarje in vprašanja gospodu goerensu želim povedati da se strinjam z vami vojaška zmaga v tem mesecu to je eh, bil relativno gledano lažji del vzdrževanje varnosti na dolgi rok pa bo bolj težavna naloga. Mm, tukaj smo dejavni na področju, kjer eh, se je že dolgo časa dogajalo eh, trgovanje z drogami, ugrabitve so se večkrat zgodile in to je prinašalo veliko eh, dobička določenim osebam, predvsem ekstremistom. Oni bodo skušali te svoje kapacitete ohraniti in uh, zelo težko bo obrniti novo stran. Slišala sem različne zgodbe, 10 tisoč eh, dolarjev, eh, če prepelješ tovornak eh, z drogami z enega na drug konec države, naprimer. Kako bomo tekmovali s takšno trgovino? Kako vzpostaviti neko kmetijstvo? Vojaška kampanja uh, je sicer uspešna, ampak ne bo izbrisala ekstremizma. Zato je še toliko bolj pomembno, da si skupaj prizadevamo za vzpostavitev uh, malijske vlade, policijskih in vojaških sil, pa tudi, da smo realistični. Realistični moramo biti glede tega, kako Eh, lahko usmerjamo svojo razvojno pomoč. Uh, moramo se osredotočiti na tisto, kar je možno. Ne smemo uh, ponoviti haitijske zgodbe. Postavili smo si nerealna uh, pričakovanja, uh, potem pa smo rekli, o, razočarani smo, ker se to ne dogaja po naših pričakovanjih. Nimamo nekega recepta. Lahko pa povem, da je mali tipična. Eh, zgodba, kjer eh, je tveganje še višje za humanitarno pomoč. Humanitarni delavci so dobro opremljeni in dobro usposobljeni za eh, delo tudi v negotovih razmerah in v nevarnih situacijah in to prinaša dodano vrednost. Potem pa še vprašanje neopredeljenosti oziroma objektivnosti, to je zelo pomembno. Govorimo o stalni prisotnosti v okolju, ki eh, bo doživljalo uspone in pace še kar nekaj časa. Eh, potem je tu služba za zunanje delovanje Evropske unije. Tukaj smo dosegli napredek pri sodelovanju in deljenju odgovornosti. Stvar se je časoma izboljšala. Zdaj imamo nek eh, konceptualni okvir, eh, opredeljene imamo tudi eh, posamezne korake in ukrepe in vse se odvija bolj organizirano. Imamo bolj celovit pristop. Eh, znotraj katerega tudi definiramo, eh, kakšno točno je mesto humanitarne pomoči v tej situaciji, kje smo mi lahko vključeni in kje ne. In tukaj je potrebna neodvisnost. To bo treba zaščititi. Zato sem glede tega bolj optimistična. Primeri kot Mali in Sirija nas uh, učijo tudi določenih lekcij, političnih lekcij za prihodnost, glede tega, kako razvijati uh, humanitarno pomoč in pa politično varnost in gotovost v Evropi. Potem večletni finančni okvir. Eh, sama ne moram napovedovati uh, izidov. Komisija je podala predlog uh, Mi mislimo, da je ta predlog dober. Države članice so podale potem drugačen predlog in zdaj uh, so pred nami še pogajanja s parlamentom. Ena stvar, uh, za katero upam, da jo bomo doživeli, pa je, da se na koncu prizna uh, pomen, ključen pomen humanitarne pomoči. Uh, Eh, ta svet eh, je vse bolj tvegan, vse več je negotovosti in nevarnosti in moramo zagotoviti, da bomo v Evropi imeli vire in pa osebje za to področje. Ključnega pomena je tudi, da eh, so pri tem dejavne države članice. Komisija lahko ukrepa v velikih krizah, v težavnih situacijah in na ta način tudi uh, predstavi pomen Evropske unije. Ne smemo pa nadomeščati dela držav članic. Mi bi morali samo mobilizirati vse, ki se lahko vključijo potem še nič cela sedem odstotkov, eh, ta procent se je omenjal. Mislim, da eh, javnosti ne razlagamo dovolj natančno, zakaj je v našem interesu, da ohranimo to zavezo za vse. Eh, tukaj je ključnega pomena, da evropejcem razložimo, da čeprav imamo doma krizo, moramo ohraniti ta odstotek. Čeprav imamo krize v posameznih državah članicah, pa živimo v svetu, ki je eh, veliko eh, bolj negotov. Eh, to vpliva potem tudi na trge, svet je veliko bolj nestabilen in mislim, da bi tukaj morali zagotoviti ustrezno pomoč. Prosim parlament, da uporabi svojo pristojnost glede fleksibilnosti denar bomo lahko bolje porabili, če bomo imeli sposobnost prilagajanja našim odločitvam financiranja. Naši uh, kolegi uh, v drugih službah so se veliko manj pripravljeni prilagajati kot mi v humanitarni službi. Mislim, da je to zelo pomembno. Samo besedico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 Eh, Evropskemu svetu jasno povedali, da eh, mu ne sme biti malo mar za razvojno pomoč, kajti tu gre za verodostojnost Evropske unije. Eh, tu ne gre za prepire med našimi institucijami, tu gre za izpolnjevanje konsenza, do katerega so se že eh, dokopali. Eh, torej, starih eh, zgodb eh, nočemo več slišati. Eh, fleksibilnost pa tudi ne bo razrešila vprašanja pomankanja sredstev in to je nekaj, eh, kar bi si morali zapomniti danes v tem odboru. Eh, torej, eh, v interesu Evrope prav gotovo ni, da pozabimo na naše obljube preostalemu delu sveta. E, tu gre seveda za naš ugled. Ugled e, pa je povezan z konkurenčnostjo in verodostojnostjo. Glede fleksibilnosti, seveda je najbolje, če imamo več denarja in več prožnosti. Seveda vendar mi moramo resno vzeti vprašanje fleksibilnosti. Celo življenje sem delala s finančnimi veri in ko sem prišla iz Svetovne banke v komisijo, sem bila presenečena nad togostjo, eh, s katero upravljamo naša sredstva in vidim tudi, kako je to škodljivo za naše delovanje. In zaradi tega prosim parlament da naredi kar je najbolje za evropo in to je del tega da naredimo najbolje za evropo. gospod deva govorili ste o celovitem pristopu in o tem kaj delajo arabske države. v humanitarni skupnosti ne moremo biti na fronti na frontni liniji vojaškega načrtovanja. To ni naša naloga. Naša naloga pa je eh, da hitro ukrepamo, če ne damo humanitarne pomoči, to pomeni seveda, da je več trpljenja. Torej, arabske države so v Kuvajtu eh, zelo močno nastopila. Saudska eh, Arabija je obljubila 300 milijonov, Kuvajt 300 milijonov, eh, Združeni Arabski Emirati prav tako. Torej, tu so obljubili zelo veliko sredstva. Sedaj pač gre za to, da jih sprostijo. Vendar treba jih je pohvaliti za te obljube. Vzdušje v Kuvajtu je bilo zelo trezno, trezno. Mislila sem, da bomo slišali politične govorance. Ne, vsi so se osredotočali na humanitarno situacijo, ki je zelo slaba. Mi moramo eh, še vedno poskrbeti eh, za transparentno poročanje in Združeni narodi morajo storiti več, nosijo veliko odgovornost. Očo, eh, pozivam naj organizira seveda eh, drugo konferenco, kjer bo vsak povedal, kaj je dejansko izpolnil od svojih eh, obljub. In gospod Cortes, monitoring, tu gre za vprašanje človekovih pravic in ne za humanitarno vprašanje. Ima pa to seveda vpliv na humanitarno vprašanje. Mi smo ponudili malijskim oblastem nekoliko pomoči, nekoliko večja prisotnost Združenih narodov je sicer tam, vendar po mojem mnenju je treba storiti več. Upam, da bodo malijske oblasti bolj odprte za eh, hitro povabilo večji ekipi eh, opazovalcev človekovih eh, pravic. V tem trenutku kapacitete ne zadoščajo. Potem pa koordinacija pri Siriji. Mi smo v stalnih stikih z drugimi. Eko, naša služba skupaj z UNOčo in Arabsko ligo eh, oblikuje Sirijski humanitarni forum, ki se bo jutri sestal v Ženevi. Eh, forum se je že večkrat sestal, sedemkrat, in tam se tudi pogovorimo o tem, eh, kakšne so potrebe, kdo bo pokril kaj. Mi imamo seveda tudi koordinacijo na terenu. Eh, kadri EKA tudi sodelujejo pri tej koordinaciji zelo aktivno. Je pa težko, ker se pogoji spreminjajo. Težko se je skoordinirati z opozicijo in vlado. E, pogoji se spreminjajo, boji se spreminjajo. E, dopoldan imate morda dostop, popoldan pa bodo streljali na vse tiste, ki nudijo humanitarno pomoč. To je nevarno okolje. Še štiri vprašanja in odgovore v štirih minutah, zelo na hitro torej. Eno minuto največ dobi gospa Montner. Najlepša hvala, to je zelo pravično. Šestdeset sekund. Hvala lepa, gospa komisarka, da ste tu z nami. Torej, rada bi govorila o Siriji in o območjih pod eh, uporniki. Tu imamo zelo veliko težav. Eh, Rdeči križ eh, ne dostavlja pomoči enako Eh, regijam pod vlado in eh, pod uporniki in tudi ne vem, kako bi to storili. Ne, tega ne morem niti priporočiti, to ne bi bila pametna odločitev. Torej, več je treba storiti, eh, MSF je tam, ali bi lahko eh, povečali sredstva, ki jih njim nudimo, kako bi lahko povečali svoj vpliv, kako bi lahko poskrbeli za večjo uravnoteženost med posameznimi območji. Misli treba, da je treba več e, storiti, torej tu obstaja težava. Gospa De Kajzer. Najlepša hvala, gospa predsednica. Strinjam se z dvomi Šarla o razvoju v Maliju, kljub optimizmu, ki smo ga slišali od premijeja danes, eh, ko naj bi pač bile tudi volitve 31. julija, eh, bojim se, da bomo kljub samo tu imeli somalijski scenarij in bojim se, da bo prišlo do napadov in podobno. Mali in humanitarna pomoč, torej slišala sem, da je 400 tisoč beguncev v okoliških državah, ki se želijo vrniti eh, za volitve 31. julija. Kako bomo pomagali, kako jih bodo sprejeli, ali je kaj predvidenega, organiziranega? To je torej vprašanje. upam da bodo naše države izpolnile svoje obljube žal pa se zmanjšujejo eh, sredstva za razvojno pomoč druga sredstva ne tu se še bojujemo vendar v takih razmerah je pravzaprav zelo težko razumeti, da se zmanjšujejo ta sredstva. Gospod Berman, želite še enkrat? Eh, potem pa še glede primerjave Afganistana in Malija. Eh, Mali je dvakrat večji, ima 15 milijonov prebivalcev, Afganistan 13 milijonov, 15 milijonov malicev eh, ni podpiralo eh, eh, ekstremistov. Eh, Afganci pa so podpirali talibane. V Maliju je situacija drugačna. Eh, Malici so pozdravljali francoze zaradi tega, ker želijo mir, red, demokracijo, ki so jo poznali desetletja morda ni bila popolna vendar kljub vsemu to je bistvena razlika in potem pa še zadnja razlika eh, makova polja v afganistanu so velik problem in takih eh, nimamo v eh, maliju tam je sicer trgovina z mamili korupcija in podobno kot je to opisala tudi komisarka vendar tu gre za drugačen problem, za drugačno eh, naravo. Torej ne želim hitrih, eh, preprostih primerjav Afganistana in Malja. Gospa komisarka, naj začnem eh, s gospod Brandner. Navedla sem nekaj primerov o tem, kako želimo pomagati ljudem na ozemljih pod uporniki. Uh, E, torej pomagamo združenim narodom. Januarja in februarja e, je pač bilo nekaj prodorov. Mi poskušamo dati pomoč ljudem tam, kjer so, opiramo se na organizacije, ki lahko prenesejo pomoč, ne želim jih imenovati zaradi tega, ker ne želim ogroziti naših eh, partnerjev, eh, vendar mi izkoriščamo vsak možen kanal, da dostavimo pomoč. Torej ne bi krivila rdečega eh, križa. Mednarodni rdeči križ dela vse, kar je v njihovih eh, močeh. Če si ogledamo zemljevid, v nekaterih območjih celo v teh z rdečo barvo eh, uspe rdečemu križu dostaviti pomoč. Eh, kar pa zadeva eh, sirijski rdeči polmesec, tu je velik problem, kaj ti eh, smatrajo jih za podaljšano roko vlade in eh, zaradi tega niso učinkoviti na ozemljih pod nadzorom upornikov. E, mi seveda priznavamo, da je treba pomagati večjemu številu ljudi in vse, kar lahko povem v zvezi s tem, je, da izkoriščamo res vsak možni kanal za to, da pomagamo ljudem. Mi smo v stiku z oddelkom za enoto za pomoč, e, imamo stalne stike z njimi, imamo stike vsakom organizacijo, vsako osebo, ki lahko prenese pomoč. Nimamo nobenih predsotkov, samo ene stvari nočemo. Nočemo denati denarja ne vladi, ne opoziciji. Tega nismo storili in tega tudi ne bomo storili. Sicer pa spodbujamo eh, naše partnerje dajemo jim eh, sredstva za eh, operacije čez eh, linijo povedala sem pet letal do latakije potem pa tovornjaki naprej to so zelo drage operacije vendar mi smo pripravljeni tudi plačati visok račun za to da spravimo pomoč do ljudi spomnimo se Turčije, Iraka, pri njih obstajajo določene omejitve glede dovolen in dovolenja za humanitarno pomoč niso tako preprosta zadeva, vendar mi poskušamo storiti čim več za to, da pomoč pride do ljudi. In včasih smo morda močeči in ne govorimo o naših dejavnostih. Zaradi tega, ker niso vse operacije varne. Naj vam dam en primer. Mednarodni rdeči križ je dostavil pomoč na ozemlje pod nadzorom upornikov. O tem se je zvedelo in sicer zvedelo se je, da so dali pomoč neki bolnišnici. Naslednja stvar je bila, da je vlada bombardirala to bolnišnico. In zaradi tega je situacija zelo težavna in to je zelo težavno okolje. In potem pa vprašanje glede tega, ali silimo ljudi, da se vračajo. Mi tega ne delamo. Prostovoljno se vračajo, če želijo domov, lahko grejo domov. Jaz nisem slišala, da bi eh, kdo pritiskal na ljudi, eh, da gredo na volitve. Ne, to je nesporazum. Eh, to bo prostovoljno, vendar to bo drago, kako se bodo organizirale te volitve in sodelovanje na volitvah. No, naš cilj je, in tu pritiskamo na plin, da zagotovimo obnovo storitev na severu in služb, tako da bo za ljudi postalo bolj varno iti domov. Mi želimo, da bo za njih dobro doma in ne, da se bodo potovali, glasovali in šli nazaj. Vendar težko je napovedati dogodke v naslednjih mesecih. In strinjam se, da je to, s vami. Mali in Afganistan sta različna, Libija in Sirija sta različna. Eh, eh, in mi moramo seveda eh, videti, kje so podobnosti in kje so razlike. Najlepša hvala, gospa komisarka, za to, da ste predstavili svoj pogled na ti dve krizi naš odbor vas podpira pri vašem delu, ki je nujno potrebno. E, tu gre torej za evropsko humanitarno pomoč e, in tu gre seveda za spoštovanje e, osnovnih humanitarnih načel. Vi ste vedno delali z veliko prepričanja, daljnovidnosti, želimo vam veliko uspeha in poguma pri zasledovanju vaših ciljev in upam, da boste ob vašem naslednjem obisku povedali boljše novice eh, o teh dveh krizah in razvoju teh dveh kriz. Hvala lepa. Thank you. Allez. Allez, on va continuer. On va continuer avant que. Bomo kar nadaljevali, preden si odidejo. Chers collègues, Drage kolegice in kolegi, sedaj se bomo lotili še nadaljne občutljive točke na našem dnevnem redu. Tu gre za situacijo prehrane in kmetijstva v svetu. Eh, eh, Organizacija Združenih narodov za hrano in kmetijstvo objavlja vsako leto poročilo, ki eh, predstavlja celotno situacijo. Tu gre za temeljna vprašanja eh, za kmetijski razvoj in varnost prehrane v svetu. Zadnje poročilo z naslovom eh, investicije v kmetijstvo za boljšo prihodnost, govori o pomenu investicij v kmetijstvo in pomembno je seveda na ta način zmanjšati revščino, lakoto in spodbujati trajnostni razvoj. Veseli smo, da je tu med nami Gospod Kostas Stamulis, ki je direktor gospodarskega oddelka za razvoj podeželja pri organizaciji FAO, predstavil bo glavno eh, glavne osi tega poročila in pozdravljamo seveda tudi gospostineke Onema v imenu platforme Concord, ki bo govorila tudi pač o uh, Eh, nevladnih organizacijah eh, za razvoj. Torej, gospod eh, Stamulis, beseda je vaša za 20 minut. Dobar dan, hvala lepa, predsednica. Želim sem dober večer. Ime mi je Kostas Stamulis, sem direktor gospodarskega oddelka za razvoj podeželja v organizaciji FAO in vesel sem, da lahko odboru danes predstavim Eh, povzetek poročila za leto 2012, se pravi z naslovom Investicije v kmetijstvo za boljše prihodnost. Eh, sedaj eh, gre pravzaprav za obletnico, 15. obletnico te publikacije, ki se ukvarja seveda tudi z Eh, hrano in revščino po svetu. Leto se osredotočamo na investicije v kmetijstvo za boljšo prihodnost. To je zelo zanimivo, če pogledamo eh, si publikacije eh, iz leta 1947 ali pa 1949. Določena vprašanja, ki so jih tedaj obravnavali, so predmet obravnave tudi eh, sedaj in priporočila eh, so tudi zelo podobna. To pomeni, da se morda eh, nismo toliko naučili v vsem tem času, kot bi si mi to želeli. No, zakaj pač pišemo to poročilo o investicijah v kmetijstvo? E, torej, kmetijstvo je deležno več pozornosti, zlasti po prehranski, prvi prehranski krizi. In mi si želimo, da bi kmetijstvo tudi dobilo svoje mesto v razpravi o razvoju. E, zelo dobro je videti, da je po letu 2007-2008 eh, bilo zastavljeno vprašanje, ali se bo eh, svet lahko prehranjeval tudi leta 2050, ko bo na zemlji 9 eh, milijard in pol ljudi. In poceni kmetijstva potem ne bo več. To pomeni, da tedaj ne bo več privilegijev pre, iz preteklosti. Podatki kažejo, da eh, sedaj torej kmetijstvo privablja več pozornosti. Če si potem ogledamo trende pri uradni pomoči kmetijstvu, je prišlo do preobrata eh, v sredini eh, eh, desetletja 2000 do 2010, vse je povezano seveda tudi z eh, okoljem pred in po krizi. To je seveda zelo zanimivo, kaj ti sredstva, ki gredo za kmetijstvo, eh, so se eh, zelo zmanjšala. 17 eh, osemnajst odstotkov na tri cela osem odstotka v začetku eh, stoletja. Videti je, eh, da je tudi pomoč sledila cenovnim trendom. Eh, vladni izdatki za kmetijstvo sledijo tudi trendu navzdol, ki smo mu priča eh, realnim cenam. Ne vemo, ali je prišlo eh, do zmanjšanja pomoči po letu 2007, ker pač nimamo zadostnih podatkov. To je tudi vprašanje kakovost podatkov namreč. Nahitro bi se dotaknil še naslednjega. Eh, del kmetijstva pri vladni kmetijstva pomoči se zmanjšuje zaradi eh, povečevanja eh, spodbude, naprimer za šolstvo in podobno. Treba je torej natančno razmisliti, kako bodo omejena sredstva za kmetijstvo imela čim večji učinek. Eh, to so podatki o tujih neposrednih vlaganjih. Človek bi dobil tis, da je prišlo do preokreta nekje po letu 2000. Vendar situacija je nekoliko drugačna, če si ogledamo bolj natančne trende. E, celotna pomoč v 20 državah, kjer imamo podatke, e, se je podvojila v e, letu teh 2006 do 2008, vendar samo od 600 odstotkov je šlo eh, za kmetijstvo. Veliko gre očitno eh, za industrijo. Eh. Pomoč za kmetijstvo pa ni šla samo v industrijske sektorje pred in po kmetijski proizvodni, temveč je prišlo seveda tudi do razlike med eh, državami in razvojnimi stopnjami v državah. Torej, zelo veliko skrbi je, glede tega, kaj se dogaja z varnostjo hrane in eh, Ta prikaz je bolj pomemben. To bom razložil. To so zasebne investicije v kmetijstvo. Se pravi, to, kar kmetovalci sami investirajo v svoje kmetije, živino, polja situacija je ista. Očitno tudi tu zasebni sektor povečuje vlaganja. To je odziv tudi na eh, spremembe cen v letu 2003. Bolj pomembno je pa to, kar vidite na tem prikazu. Mi govorimo o mobilizaciji sredstev za investicije v kmetijstvu in kmetijstvo. Eh, včasih tudi govorimo tudi o, javnih, o mobilizaciji javnih sredstev, naprimer eh, eh, vladnih sredstev in podobno. Vendar, če si ogledamo te podatke, ki jih imam, zasebne investicije, so bistveno večje od Eh, tega, kar pač eh, porabljajo njihove vlade. Štirikrat več investirajo eh, sami kmetovalci. To pomeni, da če želimo večje investicije v kmetijstvo, zato da bomo pokrili potrebe po energiji, hrani, blakninah, moramo pravzaprav videti, kaj bo premaknilo slona. In slon, to so zasebne investicije kmetovalcev samih. E, malo e, časa imam in zaradi tega se ne bi preveč ustavljal pri podatkih. E, to poročilo je pomembno zaradi tega, ker se osredotoča ne samo na to, kaj investirajo kmetovalci, temveč na to, kaj delajo vlade in kaj bi vlade morale storiti. Vlade in kaj bi morale torej vlade storiti za to, da spodbujajo investicije kmetovalcev. Prvič imamo torej neko podatkovno bazo, kjer eh, so zbrane zasebne investicije v kmetijstvo. Tega v preteklosti nismo imeli in to je tudi razlog, zakaj Eh, določenih analiz, eh, ki so potrebne do sedaj, nismo mogli storiti. Torej, to je pač ta temeljna uh, slika o investicijah v kmetijstvu. Uh, In to se nam zdi pomembno zato, ker se tako poveča tudi uh, kapital, ki bo dal večjo vrednost uh, delovni sili na kmetiji. Če želimo povečati eh, eh, koristi, ki jih imamo v določenih kmetij, potem je treba kmetom dati eh, možnost, da v to investirajo. Ta slika kaže, kako se kapital povezuje z produktivnostjo dela. Ta slika ni povezana zelo jasna. Ta slika pa kaže, kako, uh, kakšne so investicije na kmeta, investicije v kmetijstvo. Uh, gre tudi za boj proti podhranjenosti. 47 držav uh, je, ki želijo doseči cilje glede lakote v okviru milenijskih ciljev in letno se eh, to eh, povečuje. Eh, na nekaterih kmetijah in obratih stvar stagnira. V določenih primerjih pa so te investicije zelo negativne. Tukaj gre za podatke, eh, za širše podatke lahko se vprašamo, kaj eh, se dogaja znotraj tega. Imamo dve regiji, kjer se je delež povečal, delež lakote povečal v omenjenem obdobju. Gre za subsaharsko Afriko in pa Južno Azijo in tukaj se je delež povečal. To kaže tudi, da je prišlo do negativnega povečanja. Uh, vloženih sredstev na kmeta. V subsaharski Afriki uh, je delež 5 odstotkov oziroma 7 odstotkov na leto. Eh, prihaja pa do negativne rasti. Ko gre za to, kaj je treba vložiti v kmetijo eh, na kmeta, na kmetovalca in to bo pomagalo izkoreniniti lakoto. Eh, tukaj imam še en graf pa še eno sliko, potem ko opredelimo, da so kmetje ključni za investicije v kmetije, eh, se lahko vprašamo, kaj je potrebno za to, da bodo kmetje vlagali. Ogledali smo si različne eh, kriterije. Ena, eden od teh kriterijev je tudi upravljanje. Eh, klima za vlaganje je tukaj pomembna in proučevali smo tudi vladavino prava, ki je splošni indikator za samo um, klimo, ki je bodi si naklonjena ali pa ne vlaganju. In tukaj smo dosegli isto ravnovesje z drugimi uh, indikatorji, politično tveganje, potem uh, uh, ranljivost, uh, tveganje korupcije in tako naprej. Ne kažejo vsi uh, indikatorji v boljšo, boljše upravljanje in hkrati v večja vlaganja. Če si ogledamo uh, splošno investicijsko klimo, uh, to je potrebno, ampak ni edina stvar, ki je uh, potrebna za večja vlaganja. Treba zagotoviti tudi uh, dostop do virov, uh, dostop do zemlje za kmetovalce. Mislimo, da gremo v pravo smer. Leta 2012 maja je odbor za hrano podprl eh, smernice eh, glede naravnih virov in zemlje, ko gre za varnost eh, prehrane. Te smernice je podprlo 180 vlad. Mednarodni sistem raziskav, privatni sektor tudi stoji za tem to je um, sistem, ki je prostovolen, ampak uh, ljudje so se zanj zauzeli in uh, moralno je zdaj to postalo obvezujoče, čeprav dejansko ni. Potem politični procesi, ki so povezani z upravljanjem kmetijstva. E, tukaj smo v procesu, da se e, vzpostavijo neka načela e, pravega delovanja. Eh, o tem smo se začeli pogovarjati v okviru odbora in eh, zdi se, da bomo dosegli eh, soglasje številnih strani, civilne družbe, zasebnega sektorja in drugih za to, da se bodo vzpostavila neka načela, nek nabor načel, ki bodo vladam in zasebnemu sektorju ter investitorjem uh, pomagala zagotavljati varnost, varno oskrbo s hrano. Tukaj se želimo izogniti marginalizaciji majhnih kmetovalcev in podobnim problemom. To je zelo pomemben proces. Če še niste slišali zan, eh, mislim, da kmalo boste, kajti tukaj bomo dosegli preboj eh, pri načinu, kako prihaja do velikih vlaganj bodi si gre za domač ali pa tuj kapital. Pogajanja se bodo zaključila čez dve leti. Oktobra 2014 eh, bo odbor eh, podporu te prostovoljne smernice. Mislimo, da je politično okolje eh, v državah v razvoju, da se je izboljšalo naša analiza kaže, da kmetijstvo eh, glede na druge sektorje eh, postaja vse bolj donosno. Eh, cene so boljše kot v preteklih letih in to je pozitiven razvoj dogodkov. Globalno okolje se je tudi izboljšalo in upamo, da bo to ustvarilo. Eh, neko finančno, cenovno spodbudo za kmete, da bodo vlagali v svoje kmetije. Vem, da nimam več veliko časa za to, naj zaključim. Vprašanje, kot sem že rekel, je naslednje. To poročilo ne bo zmanjšalo uh, ključne vloge, ki jo imajo vlade in pa uradni ponudniki pomoči uh, pri zagotavljanju investicij za kmetijstvo, tukaj smo ugotovili, da investicije strani vlad v javne dobrine, tukaj imamo primer Kitajske, torej investicije vlad lahko dosežejo zmanjšanje revščine in eh, tudi zagotovijo večjo učinkovitost kmetom. Tukaj ne gre za eh, neko nasprotovanje med obema poloma potem pa tudi pridobivanje zasebnih virov strani vlade. To pa ni vedno uh, najbolje za učinkovitost in enakost. Ključna sporočila, uh, zaključil bom, uh, vlaganje v kmetijstvo je eden najučinkovitejših načinov za zmanjšanje revščine in lakote. Uh, kmetje predstavljajo glavno investicijo v kmetijstvo in treba je uh, o tem razmišljati pri pripravi uh, investicijskih strategij. Potem potrebujemo tudi ugodno splošno klimo za investicije, vendar to ni dovolj. Uh, pozornost moramo posvetiti obema stranema, majhnim malim kmetovalcem in pa velikim vlaganjem. Previdni moramo biti tudi predvsem pri prvi zadevi. Eh, vlade se morajo osredotočiti na javne dobrine z eh, visokimi koristmi za ljudi. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, gospa predsedujoča, in oprostite, ker sem presegel svoj čas. Merci beaucoup. Uh, oui, dépassé le temps. Uh, eh, naj lepša hvala. No, bomo pač morali privačevati pri drugih pri času in sedaj pa uh, Hvala, gospe in gospodje. Sem Tina Gunema, delam za nevladno organizacijo, ki se imenuje ECO. To je nizozemska nevladna organizacija, govorim pa v imenu Concorda, ki združuje vseh 27 držav članic. Hvala, da sem lahko tukaj in vam predstavim Eh, svoje mnenje glede investicij, ki so potrebne za izboljšanje varne preskrbe s hrano in pravice do hrane. Tukaj gre za dostojanstvo ljudi. Eh, ljudje so eh, sami sposobni pridelati svojo hrano ali pa kupiti hrano. Tukaj ne gre za neko humanitarno dejavnost. In dobro je, da Eh, do investicij prihaja na ravni malih kmetovalcev. To je pomembno izhodišče. Eh, če vzamemo kmetovalce za izhodišče, pa si moramo ogledati tudi, kaj lahko naredimo, da bomo izboljšali eh, to klimo za vlaganje, da bodo kmetje lahko izboljšali varnost skrbo s hrano za se in za druge. Nevladne organizacije sodelujejo z malimi kmetovalci in njihovimi družinami. Skušamo podpirati njihove odločitve glede uporabe različnih tehnik in pa dostopa na lokalne trge. Eh, želimo spodbujati investicije eh, kmetovalcev in želimo zagotoviti, da zato tudi dobijo eh, primerno povračilo. Potem še nekaj stvari, ki jih Evropska unija lahko naredi za kmetovalce, da bodo sami vlagali v svoje kmetije tukaj potrebujemo nek okvir za varnost, kar bo s hrano, skupno kmetijsko politiko, eh, potem eh, pogajanja v skupni ribiški politiki, potrebujemo skupne smernice in pa koherenco med politikami, ki, mora biti, ki morajo biti torej te politike vključene tudi vse druge politike. Dokument je zelo dober, sprejet je bil leta 2010. Svet pa je prosil za načrt za izvedbo že pred tremi leti, ampak eh, se to še ni začelo izvajati. Ta uh, načrt izvajanja bi moral odražati tri točke. Gre za osredno uh, eh, vlogo uh, majhnih uh, kmetovalcev, gre za varno skrbo s hrano. Torej, treba se osredotočiti na tiste, ki trpijo zaradi lakote. Uh, Eh, treba se je tudi osredotočiti na uh, male pridelovalce, predvsem ženske, treba jim je oblikovati ustrezne politike uh, in pa zagotoviti ustrezen nadzor. Podpreti bi morali tudi in pa vlagati v raziskave, ki bodo uh, spodbujale proizvodno in pa zagotavljale biotsko raznovrstnost potem dostop je pomemben različnih trgov in pa načrt za izvajanje bi moral biti v skladu z drugimi načrti. Tukaj treba zagotoviti tudi konkurentnost med eh, načrtom za izvajanje in pa drugimi akcijskimi načrti, ki se pripravljajo v tem trenutku. Eh, zato vas prosimo, da pritisnete na komisijo, da pospeši ta postopek, da se pripravi skupaj z državami članicami nek načrt izvajanja. Ta načrt mora odražati eh, ambicije in cilje eh, politike varne oskrbe s hrano. Načrt mora biti tudi zelo jasen glede nadzora, treba je opredeliti prispevke držav članic, da bodo te potem lahko tudi odgovorne treba je zagotoviti koherentnost in pa koordinacijo eh, dejavnosti med državami članicami. Skupna kmetijska politika od leta 2010 že poteka eh, reforma. Concord je v zadnjih letih eh, podal različne izjave glede tega. Želimo, da bi politika postala bolj okolju prijazna, manj, da bi manj vplivala oziroma ustvarjala manj neravnovesja v trgovini in tako naprej. E, tukaj si prizadevamo za e, zmanjšanje uničevanja okolja, potrebujemo posebne načrte za to e, in želimo podpreti predvsem male kmetovalce v nasprotju z velikimi korporacijami. Pripravili smo tudi zgibanko, ki jo bom pustila tukaj. Za plenarno zasedanje marca eh, želimo prositi tudi za amantmaje, eh, ki eh, bodo stremeli k temu, da se ustvari nek nadzor nad reformo skupne kmetijske politike. Želimo tudi uvesti rotacijo določenih proizvodov v kmetijstvu in vse to je v skladu s tistim, za kar ste si vi kot odbor za razvoj prizadevali že dlje časa. Prosim, Eh, prisilite kolege iz odbora Agri, da bodo lahko samo na ta način eh, reformo eh, te politike izvedli na koherenten način. Še CFS. Ta reforma je ena najbolj celovitih, kar zadeva hrano. Tukaj imamo male pridelovalce hrane, eh, ki so tudi vključeni v politične razprave. Eh, ta odbor zdaj eh, sproža različne razprave in v tem procesu je ključnega pomena, da Evropska unija brani stališče, ki bo koherentno z politiko proizvodne hrane in sicer gre za pravico do hrane. To mora biti koherentno tudi s podporo Evropske unije do procesov reforme CFS. Um, želimo vas prositi naslednje. Razmislite o evropskem stališču v posvetovanjih, eh, ki jih boste imeli. Tukaj treba podpreti eh, varno skrbo s hrano za male proizvajalce. Treba je upoštevati stališča različnih organizacij in pa predvsem pravico do hrane. Analizirajte tudi stališče Evropske unije v eh, drugih razpravah, eh, ki niso nujno povezane s tem, stališča morajo biti eh, koherentna in v skladu s pravico do hrane. Potem pa še nekaj glede prehrane. Ni pravice do hrane brez pravice do primerne prehrane varna oskrba s hrano in pa eh, pravica do prehrane. To je povezano, vsekakor to vpliva na prehrano. In eh, če želimo izboljšati prehrano, mora to vsekakor koristiti tudi malim pridelovalcem. Evropska unija eh, tukaj prevzema vodilno vlogo, komisija prav v tem trenutku pripravlja sporočilo o prehrani. Želim vas prositi, da pripravite razvojno poročilo v povezavi s tem sporočilom. Analizirajte uh, sporočilo tudi glede na okvir um, politike za varno skrbo s hrano. Eh, koherentnost tukaj je zelo pomembna za varno skrbo s hrano. Uh, Koherentnost med sektorji eh, je tukaj zelo pomembna, da se doseže varna oskrba s hrano in da se zagotovi pravica do hrane. Prosimo vas, da skupaj z drugimi kolegi iz drugih odborov analizirate eh, različne politike, politiko za. Uh, Eh, kmetijstvo, trgovino in tako naprej in zagotovite nek koherenten odgovor. Hvala. Eh, Hvala lepa. Besedo imajo poslanci, gospod Görens. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, rad bi se zahvalil obima govornikoma za zelo zanimivi predstavitvi. Predstavniku organizacije FAO bi dejal, da sem prvič slišal, da bi nekdo tako jasno povedal, da obstaja neposredna povezava med zadostno ceno, višjo ceno in eh, motivacijo kmetovalcev, da proizvajajo. To je tako banalno in trivialno, da se je bilo treba tega spomniti. Treba si je seveda zastaviti vprašanje politike. Eh, ki jo bomo izbrali. Torej, če više ceno zvišujejo interes, imajo nižje cene, eh, eh, nasprotni učinek se pravi, preprečujejo motivacijo. Se pravi, ena tona žitaric ob visokih cenah zagotavlja eh, dohodek enega dolarja eh, na dan, če pa so cene nizke, bo zaslužil samo pol dolarja na dan. In tu je vprašanje, kaj želimo. Ali imamo ceno, ki dovolj poplača delo, ali želimo ceno, ki tega ne zagotovi. To je zelo pomembno. Eh, svet se je obračal uh, v smeri liberalizacije, odpiranja meja, vendar to ni problem. V sistemu, kjer pripravljamo cene, ki so zadostne za najbolj šipke, eh, ali bomo to imeli, ali bomo pač imeli eh, zaščitene trge. Torej, bi nam morda lahko več povedali o tem, kaj? Pierre eh, Vizani, ki je dobro informiran o kmetijskih vprašanjih, je dejal, če želimo uh, razreti, razrešiti vprašanje lakote po svetu, je treba rešiti vse kmetovalce. Se pravi, treba je rešiti tako francoskega kot tudi eh, kitajskega kmetovalca. In še vedno bodo pač obstajale zelo težavne faze, ko se bodo pač mnogi odločali proti kmetovanju. Hvala lepa, gospod Kortes eh, Lastra. Hvala, zahvaljujem se obima govorcema. Eh, hvala za oba prispevka. V eh, prejšnjem odboru za varnost skrbo s hrano smo obravnavali tudi razvoj kmetijstva v okviru eh, nekih zadrug. Nam lahko poveste kaj več, eh, kako eh, bi te zadruge lahko delovale, ali je to rešitev, m, mm, da bi zagotovili eh, več proizvodov. Potem pa še eh, distribucija zemlje, razdelitev zemlišč. Mislim, da nas tukaj čaka še veliko dela to je povezano tudi s tem, kar je povedal gospod Grns, koncentracija uh, zemlje za samo en proizvod. Torej, ali eh, gojiti samo en proizvod ali pa naj en kmetovalec goji različne proizvode, um, da bo imel uh, neko gospodarsko dejavnost, ki bo vzdržna skozi celo leto. Pa še ena težava obstaja. Uh, Eh, predvsem je tukaj pomembna infrastruktura. Kmetovalec nima vedno možnosti eh, distribucije svojih proizvodov in pa trženja. Eh, pogosto kmetovalci naletijo na to težavo in je zato njihovo podjetje oslabljeno. Naši Očitno so naši refleksi tu eh, zelo podobni, naši odzivi na to, kar ste rekli. E, opazil sem tudi vašo grafiko in cene hrane in eh, da pač te cene rastejo in da je to morda tudi dober trend za tiste, ki proizvajajo hrano. Rad bi vas vprašal, kaj pa je znotraj tega trenda rasti in višjih cen? Jaz to seveda podpiram in nasplošno menim, da je hrana prepoceni. In večina predelovalcev je v težavah zaradi cen rad bi vas vprašal naslednje. Ali nam lahko poveste, koliko pri tem zvišanju cen gre predelovalcu in koliko pa je uh, namenjeno trgovcem eh, in eh, različnim posrednikom med potrošnikom in predelovalcem? To je seveda bistveno vprašanje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Leonard Mizzi iz komisije dobi besedo. Thank you, madam chair. Um, hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi pozdravil publikacijo tega poročila tu gre seveda eh, za poziv k izboljšanju pri investicijah. Eh, to je tudi ključno sporočilo gospoda Stamulisa. Mi seveda sodelujemo pri razpravah eh, o politiki, o varnosti hrane in govorimo seveda o uh, volatilnosti cen in mi seveda sledimo tudi pobudi, ki jo je uh, sprožilo francosko predsedstvo eh, in zlasti gre seveda za investicije na manjših kmetijah, za partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem, spremljamo produktivnost in upravljanje tveganje. E, torej, treba je zagotoviti varnost hrane, e, produktivnost zlasti za najbolj ranljive osebe in e, CFS je maja lani sprejel seveda tudi ustrezna pravila. Mi želimo podpreti tudi e, proces, ki ga je omenil gospod Stamolis o tem, da bi imeli Eh, prostovoljni okvir o načelih za investicije. Tak okvir je zelo pomemben, kaj ti lahko vodi eh, investitorje. In uh, pri investicijah naj bi seveda spoštovali človekove pravice, kot tudi naravne vere. Treba je seveda tudi spremljati nakupe zemljišč v uh, velikem merilu treba je torej spremljati, kaj se dogaja eh, pri eh, zasebnih investicijah v subsaharski Afriki in dejstvo je tudi, eh, da moramo spremljati interakcijo med politikami in vlade in zasebni sektor lahko izkoriščajo sinergije in tudi v Afriki in mi pozdravljamo tudi eh, izjavo, da je treba podpirati zadruge in ustrezna gibanja. Eh, kmetovalci se morajo prilagajati spremembam in tudi afriški eh, program je seveda zelo pomemben Pomembne so raziskave, raziskave, ki so tudi pokazale, eh, kako vplivajo investicije v kmetijstvo na lajšanje revščine, infrastrukturo in podobno. Potem pa imamo deklaracijo iz Maputa. Tu, eh, tu smo rekli, da potrebujemo bolj strateški pristop eh, k kmetijstvu v Afriki. Družinsko kmetijstvo je zelo pomembno in spodbujanje le tega treba je opredeliti, opredeliti vrzeli um, pri uh, investicijah uh, zasebnega in javnega sektorja in države v razvoju morajo razviti seveda ustrezne kmetijske politike, to mora biti del njihovega splošnega eh, razvojnega eh, programa, treba je podpirati manjše kmetovalce, potrebni so regionalni dialogi tudi znotraj Afriške unije. Mi moramo z njihovom pomočjo ugotoviti, kje bi lahko naša pomoč bila najbolj učinkovita potrebujemo seveda tudi institucionalni okvir za koordinacijo eh, zasebnih in javnih investicij, treba izkoriščati sinergije FEU. FAO, IFAD in druge mednarodne eh, organizacije igrajo tu pomembno vlogo. To je seveda zelo pomemben korak eh, v nadaljnih korakih. In potem pa še o koherentnosti politik. Različne službe komisije bodo poročale o koherentnosti politik. Eh, koherentnosti vseh teh politik, se pravi trgovina, kmetijstvo, energijo. Leta 2013 bo pač aktualizirano, ažurirano poročilo. Merci beaucoup, monsieur Stamoulis. Najlepša hvala, gospod eh, Stamoulis, pet minut. Najlepša hvala. Hvala lepa za vprašanja, ki so mi dala priložnost, da se uh, eh, lotim določenih vprašanj, za katera mi je prej zmanjkalo časa. Eh, prvo in zadnje vprašanje sta povezana. Ko so realne cene padale, je pač eh, se tudi povečevala produktivnost Eh, žal pa eh, so rezultate tega povečanja produktivnosti uživali drugi in kmetovalci iz eh, držav v razvoju so bili priča samo nizkim cenam in niso mogli potem več biti konkurenčni na mednarodnih trgih. Potem druga stvar marža med eh, eh, ceno, ki jo prejme kmetovalec eh, in ceno na trgu je velikanska. Marsikaj gre v slabo organizacijo, potem marsikaj gre pač posredniku, se pravi, tržne strategije niso pač konkurenčne. In tretja stvar, tretji element eh, so posamezne domače politike eh, v državah, eh, politike glede davkov, ko pač del cene, del cene gre za davke, ki so pač namenjeni drugim sektorjem. Se pravi, imamo tudi ra veliko razliko med cenami v zaledju in ceno na meji. Potem imamo tu še vprašanje cen. Tu ne moremo govoriti o, o rasti cen. Od leta 2003 imamo postopno zviševanje cen, svetovnih cen. Nekateri kmetovalci v Eh, državah v razvoju so to morda izkoristili. Vendar tu imamo tudi sliko eh, eh, produktivnost Se pravi, naprimer, tu so eh, povečali zemlišča, niso pa povečali produktivnosti. E, torej, e, to je postopno zvišanje cen. Hkrati pa imamo tudi eksplozijo cen, nihanje cen, do katerega je prišla po letu 2007. To ne pomaga nikomor. Se pravi, te eksplozije pri svetovnih e, cenah in te negotovosti zaradi nihanja cen ne pomagajo po zadnjem povišanju cen so igrišča za golf uh, začeli uporabljati za proizvodnjo koruze v državah v razvoju. Tega pa ne morejo narediti, to lahko naredijo v Ameriki. To je nekaj, o čemer moramo razmisliti. Eksplozije cen so škodljive uh, za države v razvoju. Treba torej najti kombinacijo instrumentov, ki bodo pomagale, pomagali tako kmetovalcev, kmetovalcem, kot tudi najbolj revnim potrošnikom. Mi torej potrebujemo neko dosledno uh, strategijo. Ključ je torej povečanje produktivnosti uh, kmetijskih verov zaradi okoljskih razlogov, In dejstvo je, mi ne potrebujemo velikega povišanja cen za to, da bi kmetijstvo pač prejelo primerne cene. In zaradi tega so tudi investicije tako pomembne. Mi imamo seveda sedaj tudi diversifikacijo uh, uh, kultur po eni strani in tudi monokulture druge. Uh, eh, mi potrebujemo različne vrste uh, Eh, pridelovanje. Nekateri se bodo odločali za diversifikacijo zaradi zmanjšanja tveganja, drugi pač se bodo odločali za večji dobiček, ki je hkrati seveda tvegan, eni se bodo odločali zaradi, za monokulture zaradi raznih spodbud. Mi ne smemo biti dogmatični. Mi potrebujemo veliko povečanje produktivnost, produktivnosti pri uh, glavnih poljščinah eh, zaradi povečanja povpraševanja po svetu. Hrana je za nas res prepoceni. Zaradi tega tudi 30 eh, odstotkov hrane zavržemo po distribuciji, po proizvodnji, ker je prepoceni. iz tega se moramo tudi nekaj naučiti. Za nas je ta hrana prepoceni, ker pač porabimo 5 do 6 odstotkov našega proračuna. Ni pa to prepoceni za tiste, ki porabijo 60-70 odstotkov svojega dohodka. In nadaljnjih 10 odstotkov povišanja je lahko prava katastrofa. Potem infrastruktura. Mi se strinjamo, da o tem govorimo v tem poročilu. Um, Eh, države v razvoju bi lahko storilo več, eh, če bi investirale v ceste, v razvoj trga, eh, namakanje. Na ta način pravzaprav se doseže veliko več, potem pa zadruge. Da, zadruge, vendar novi tip zadrug. Videli ste? Prosim, na kratko. Kaj ti gospa od Concorda bi rada tudi še besedo in ne bo imela prav nič časa več? E, torej prihaja do koncentracije e, malo prodaje in potrebujemo zadruge, da bodo kos koncentriranim e, povezanim prodajalcem. Torej nis, ne smemo imeti Eh, stare zadruge, potrebujemo nove poslovne zadruge med kmetovalci. Hvala lepa. Vesel sem, da je danes tu prisotna tudi eh, civilna družba, ki tudi govori o pomenu eh, CFS-a. Hvala lepa vendar niste ji pustili veliko časa, zaradi tega, ker zdaj nima več veliko časa za to, da spregovori. Torej, poskušala bom govoriti na kratko. Uh, uh, odbor za uh, varnost hrane. E, torej, pozivam še enkrat Evropsko unijo naj bo dosledna pri svojih stališčih. E, slišala sem za politiko G8, G20, govorijo tudi o varnosti hrane. Eh, in naš odbor daje pač glas malim proizvajalcem in zaradi tega moramo uh, o tem govoriti v tem odboru za varnost hrane. In to morajo slišati tudi pri G8 in G20. Stališče uh, eh, EU pri CFS mora biti isto kot pri G8 in G20, ker tam nihče ne sliši malih pridelovalcev. Naj še komentiram cene eh, hrane. Naj nas vse spomnim, da visoke cene hrane ne pomenijo visokega dohodka za eh, kmetovalce, kajti tudi input eh, je zelo drag. Potem pa zasebno-javna partnerstva. Naj spomnim na to, da je treba upoštevati eh, male producente tudi pri teh eh, javno-zasebnih partnerstvih. Potem pa vprašanje rotacije, kolobarjenja in monokultur. Za nas gre za trajnostno pridelovanje, trajnostno eh, pridelovanje, agroekološko pridelovanje. Eh, potrebna je eh, večja proizvodnja. Hkrati pa moramo imeti v mislih tudi to, da se v tem trenutku soočamo z dejstvom, da se zavrže 30 odstotkov proizvodnje. Eh, če bi eh, preprečili eh, dejstvo, da toliko pristane v smeteh, potem tudi ne bi bila potrebna toliko večja proizvodnja. Hvala lepa. Hvala lepa obema, da ste prišli. Gospod Stamulis, gospa Onema, hvala lepa za te koristne informacije. Hvala tudi vsem, ki so sodelovali pri razpravi in sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu, če se ne motim. Naš kolega Michael Cashman je tu in nam mora predstaviti drugo spremembo sporozume iz Kotonuja z dne 23. junija 2000. Tu gre torej za eh, soglasje, ki ga moramo dati. Besedo ima gospod eh, Kašman. Hvala lepa, gospa predsednica. Posem na kratko. Mi smo se o tej spremembi že večkrat eh, pogovarjali in Vidim tudi tukaj Rudija Šausna, ki je sodeloval na pogajanjih o spremembi in tudi on je večkrat eh, ponovil, da je bilo upravljeno odlično delo, da pa smo v parlamentu zaskrbljeni zaradi člena štiri. Torej, ne želim kritizirati, želim pač predstaviti neko strategijo v tem osnutku poročila. Pomembno je, da smo dosledni. Parlament je dosleden pri tem vprašanju in komisija kot celota, tako pogajalci kot tudi komisar, morajo biti dosledni, ko zahtevajo spremembo člena 8 in eksplicitno vključevanje nediskriminacije zaradi spolne usmeritve. E, kajti sicer je vse kot pri kralju Liru. E, e, ki sprašuje pač hčere, ali ga im, koliko ga imajo rade in potem tudi reče, nič ne pride od nič. In trgovinski sporazumi naj niso možni, če žrtvujemo človekove pravice, temeljne pravice. E, govorili smo že prej o varni e, prehrani, o skrbi, preskrbi s hrano. na kratko, mi vemo, kakšna je pravna podlaga eh, spremembe, to je člen 95 sporazuma iz Kotonuja, imeli smo potem že prvo revizijo, potem pa 28. Eh, in 29. maja 2009 se je začela druga revizija sporazuma iz Kotonuja. Eh, ostal je pravzaprav značaj partnerstva med AKP in Evropsko unijo, eh, vendar treba je seveda prilagoditi sporazum eh, spremembam in eh, sedanjem odnosom med AKP in ES in spremembe so pomembne za obe strani, tre, spreminja se politična razsežnost in to moramo seveda upoštevati v teh revizijah, eh, ekonomsko sodelovanje, regionalno eh, trgovanje, eh, razvoj za financiranje razvoja, načrtovanje programov pomoči in upravljanje pomoči. Komisija se je pogajala o reviziji e-, države članice EU in te morajo sporazum ratificirati, mislim pa, da še niso storile vse in Evropski parlament ga mora sedaj pač odobriti. To je zadnji korak. Mislim, da je eh, potrebno storiti eh, ta zadnji korak, ampak ratificirati morajo tudi tiste države članice, ki tega še niso storile. Komisar Pibalks mora pač dati politični signal. In politični signal je zelo pomemben tako za 27 držav članic, kot tudi za države AKP. Eh, v sporazumu je zelo veliko dobrih točk. Imamo naprimer eh, tudi eh, jasno opredeljeno prehransko preskrbljenost, regionalne integracije se upoštevajo, civilna družba, lokalne oblasti. Eh, zaskrbljeni smo zaradi tega, kar je tudi povedala eh, gospa Žoli v svojem poročilu decembra 2009. Eh, naprimer, eh, ni omenjeno boj proti izogibu plačevanja davkov, eh, davčni govoljufiji, se pravi, eh, eh, nezakonito priseljevanje, neustrezno upoštevanje in podobno. Eh, parlament je v številnih resolucijah še eh, povedal, da je treba okrepiti eh, načelo eh, nediskriminacije in eh, to osmi člen ni ustrezno formuliran. E, tu so uporabili pravzaprav le besedilo člena 2 deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah. E, torej, e, e, AKP so podale izjavo, da e, druga okoliščina ne vključuje spolne usmerjenosti. V 38 državah AKP e, je spolna usmerjenost oziroma homos e, kazniva, se pravi LGBT. E, se tu ne upoštevajo ustrezno e, in e, v našem smislu. Mi želimo nediskriminacijo na vseh podlagah, vključno s spolno usmerjenost. Se pravi, tudi tu mora biti zagotovljena nediskriminacija. E, in zakonodaja v določenih delih sveta kriminalizira isto spolna dejanja, Eh, ali pa samo dejstvo, da je nekdo uh, istospolno usmerjen. Uh, bil sem tudi na sestanku uh, Eh, s komisarjem, predstavnikom za človekove pravice, povabljeni so pač bile tudi države AKP-ja in eh, odpovedale so potem zelo hitro sodelovanje, ker so pač rekle, da ne morejo pač govoriti in razpravljati o nediskriminaciji zaradi spolne usmerjenosti. Se pravi, 8.4 ne vključuje torej spolne usmerjenosti. E, torej, mi smo imeli dobre imene naših pogajalcev, komisije, državljani so zahtevali svoje, rezultat je pa enak nič. Nič je nastalo iz nič. To moramo torej obrniti. Upam, da da bom dobil podporo vseh političnih eh, skupin v odboru in parlamentu, da damo jasen signal, da nikogar ne moremo žrtvovati, nikogar okrepiti, kadar so ogrožene človekove pravice. Tega ne more pač eh, eh, dopustiti Evropska unija 27 držav članic. Evropska unija, ki je nastala na ruševinah druge svetovne vojne, kjer smo videli krematorije, kjer so uh, ubijali ljudi zaradi drugačnosti. In zaradi tega sem to tudi zelo strogo formuliral. Mi pač lahko sprejmemo uh, ta sporazum, damo odobritev uh, Eh, vendar pod določenimi pogoji in sicer ohrati moramo izraziti, da smo zadržani do delov sporazuma, ki ne odražajo stališče Evropskega parlamenta in vrednot Evropske unije. Treba je pozvati eh, vse stranke eh, k tretji reviziji tega sporazuma in k uvedbi nediskriminacije zaradi spolne usmerjenosti eh, v 8.4. In eh, na pogajalsko mizo je pa seveda treba spraviti še druga odprta vprašanja. Hvala lepa, sedaj sem pa tudi eh, na voljo za vprašanja. Hvala lepa, gospod Kašman. Jaz vam lahko povem, da podpiram vaš predlog za 8.4. In to, kar ste ravno kar povedali, sedaj pa besedo dajem najprej komisiji. Najprej komisiji torej. No. Euh, <clears throat> Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, ker ste mi dali priložnost, da odgovorim v nekaj besedah na prispeve gospoda Cashmana. E, nimam nobenih citatov Šekspira, ki bi vam jih lahko ponudil tukaj, ampak zadovoljen sem, da sem tukaj, kajti imel sem čas, da sem se pogajal o tej reviziji. To je bila zelo zanimiva izkušnja in najprej bi se vam rad zahvalil za vse pozitivne točke, ki ste jih poudarili. Te uh, pozitivne točke smo vsekakor dosegli pri reviziji, ki se je začela samo kot neka tehnična prilagoditev. Eh, postala pa je potem kar eh, precej obsežna revizija. Hvala, ker ste izpostavili tiste eh, teme, kjer smo dosegli napredek. Zame je bil to tudi znak, da je to partnerstvo zelo močno, da živi in da se razvija še naprej. Mislim, da je to nekaj, kar moramo tudi upoštevati za prihodnost. Seveda nismo mogli vsega doseči in eh, zapisal sem si vse točke, ki jih je izpostavil poročevalec, eh, vse tiste, kjer nismo dosegli toliko, kot smo si želeli pri davčni transparentnosti, pri mobilizaciji domačih virov in še druge stvari so, kjer nismo dosegli vsega, kar smo si želeli. Eh, lahko rečem, da smo bili kar zahtevni do naših partnerjev iz država KP. Eh, pri nekaterih stvarih, ki smo jih zahtevali. Eden večjih uspehov je uh, revizija poglavja o trgovini uh, z EPA-mi, to so ekonomsko partnerski sporazumi, smo dosegli večjo jasnost. Um, šlo je za sporazume, ki niso več uh, delovali takšni, kot so bili, pa smo dosegli precej napredka na tem področju. E, še nekaj zadržkov, ki jih ima poročevalec. Zelo dobro se zavedamo, da nismo mogli doseči vsega pri teh točkah. To ostaja na seznamu stvari, ki jih bomo proučili pri naslednji reviziji, to je jasno. E, glavna točka, ki ste jo spostavili, je člen 8.4. Tukaj se ne morem strinjati, da politični dialog ne deluje. Ves čas izpostavljamo vprašanja, ki ste jih omenili eh, zelo jasno v političnem dialogu, to počnemo in eh, dosegli smo, da so se vlade vključile v to razpravo. Eh, dober političen dialog se je odvil s predsednikom Ugande pred kratkim in to prav o tej temi. Torej ne gre za temo, ki je naši partneri ne opazijo oziroma eh, ne spoštujejo. Eh, takrat, ko morajo eh, zauzeti skupno stališče med 79 oziroma 80 državami, takrat pride do težav. Sicer pa se lahko pogovarjamo individualno o tej temi s posameznimi državami. Večkrat tudi eh, dobimo dobra zagotovila glede zakonodaje, ki jo je treba posodobiti in izboljšati. Eh, izpostavljajo probleme, ki so eh, prisotni, tako da ne bi rekel, da je problem tako hud. Glede na čel, tukaj se ne želim spuščati v podrobnosti, izmenjavo mnen smo že imeli. Veste, da je komisija zelo jasna glede tega, da moramo o členu 8 štiri še razpravljati. Tukaj je vključena tudi spolna usmerjenost. Vedno smo eh, razumeli tudi besedila Združenih narodov, ki so povezana s to temo in jih povezovali s tem. Eh, vendar pa so celotna pogajanja skoraj propadla zaradi tega. To je bila ključna točka na pogajanjih in uh, Morali smo se tako ali drugače odločiti, ali naj pustimo, da pogajanja propadajo zaradi te teme ali ne. In ker smo prepričani, da člen 8 pokriva uh, vse uh, vrste diskriminacije uh, in ker smo bili prepričani, da bomo to še izpostavili v političnem dialogu, smo se tako odločili. Uh, Če se bodo stranke strinjale glede tretje revizije, potem bo to eh, spet pomembna tema, kjer bomo zelo jasni. Komisija bo eh, se tudi pri glasovanju na plenarnem zasedanju eh, zavezala k temu. Toliko lahko povem za enkrat. Jasno razumemo, da je to zelo pomembno, nerešeno vprašanje, ki se ga bo treba še lotiti s tem se bomo ukvarjali še po tretji reviziji. Če bomo čez štiri ali šest let govorili o tem, kaj se bo zgodilo po letu 2020, uh, uh, torej do takrat, ko bodo eh, sporazum ratificirali vse države, bo ta že skoraj potekel. Um, zato mislim, da se bomo morali s tem uh, srečevati še v prihodnosti. Uspešni smo bili pri pogovorih eh, z veleposlaniki AKP. Eh, do naslednje revizije bomo tudi pripravili teren. Eh, kaj se je zgodilo na zadnjih pogajanjih AKP, so preprosto rekli, nimamo skupnega stališča in ne moremo se pogajati glede te teme. Naše partnerske države se ne bodo s tem nikoli strinjale. Zelo pomembna lekcija, ki se jo lahko naučimo, je, da pripravimo teren za naslednje razprave o tej temi tako bomo lahko upali, da ne bomo imeli proti sebi cele fronte. Uh, obstajajo različna stališča znotraj AKP, to je res. Uh, morda bomo naslednjič lažje dosegli tisto, kar želimo. <coughs> Želim pa se zahvaliti poročevalcu za to, ker je priporočil, da uh, damo soglasje k temu sporazumu, torej da uh,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 da je tako dobro predstavil glavne linije svojega poročila in tudi napredek eh, tu na tem področju. Zadnjič eh, namreč niti ni vedel, eh, ali bi lahko priporočil sprejem te spremembe, te revizije. Sedaj pa mislim, da so stvari jasne. Nejasno pa je, kako lahko interpretiramo člen 8.4. Slišal sem vas, vi jasno pravite, 8.4 po vaših besedah pokriva tudi nediskriminacijo eh, homoseksualnosti. To je tudi moje mnenje. Mislim, da je to treba jasno povedati državam AKP, da se ne pogajamo o temeljnih pravicah. To jim je treba jasno povedati. Eh, nejasno pa je, kako se tu izvleči iz tega, kajti druga stva, stran pove točno nasprotno. Kako potem pa v prihodnosti eh, s to nejasnostjo? Mislim, da ne moremo vsakič prihajati z isto pozicijo, če ne naredimo nobenega napredka. Spomnim se sestanka, eh, o katerem je govoril tudi Michael kjer so sodelovali veleposlaniki držav AKP. In veleposlaniki so nam reki in si, eh, rekli, in sicer iz Ugande je dejal, eh, da je pravzaprav diskriminacija homoseksualcev posledica eh, kolonialnih oblasti. Se pravi, vi. Eh, dobro poznate vse te reflekse tu, eh, vendar to je treba premagati. Spo zahvaljujem se Majklu, ki je eh, zelo z občutkom delal te stvari, vedno sem ga podpiral, ni popuščal pri svojem stališču, ki je tudi naše, hkrati pa je bil dovolj pragmatičen, zato da je dosegel napredek in da je parlamentu priporočil, naj ratificira sporazum. In to je treba tudi jasno povedati državam AKP-ja. Te se zavedajo teh težav in tu moramo zbližati stališča. Eh, sedaj so stališča taka, kot so in sedaj moramo delati na interpretaciji. Interpre sicer so stvari jasne ali pa tudi ne, nekaj marže za interpretacijo pa ostaja in na tem moramo delati drugič. Upam, da bomo po letu 2020 nadaljevanje, eh, morda v neki drugi obliki, verjetno bo treba sporazum spremeniti v do določene mere, vendar ko bomo imeli pač nek politični okvir, v katerem bomo lahko zavarovali čim več eh, naše zakonodaje, eh, moramo pač. Eh, mi moramo torej vedeti, da gre tu za nek privilegiran okvir in tu pač moramo delati v prihodnosti na tem. Torej, strinjam se s pridržki, ki jih je omenjal Michael. In uh, to je tudi pač ponovil v svojih priporočilih. Hvala lepa. Gospod eh, Klaus, želite še enkrat besedo? Ne. Gospod Cashman. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi uh, Šarlu za prispevek in podporo. Vedno ste bili zelo dosledni eh, pri tem in tudi drugi člani odbora. Torej, naj povem nekaj. Moje mnenje je nekoliko drugače. Naprimer, jaz bi se lahko rodil v Ugandiji, Kamerunu, Nigeriji ali pa v eni od eh, drugih držav, kjer je diskriminacije še več. Imeli smo sestanek s predsednikom Musavinje, eh, vendar zakon ostaja in ta zakon predstavlja neko grožnjo. In tudi v Nigeriji se stvari ne izboljšujejo, se slabšajo, v Kamerunu se slabšajo. Eno leto po tem, ko so ubili Davida Ketoja, aktivista LGBT, eh, še vedno niso uh, sodili njegovemu morilcu. Oglejte si eh, dokumentarec z naslo naslovom Kuču. Samo v Afriki, kjer je toliko trpljenja, je možno pač eh, spremljati vse to s toliko uh, smeha in zasmehovanja. In pastor ob uh, uh, pogrebu pravi, do sedaj nisem vedel, uh, kaj je, uh, gorel bo v uh, peklu. Torej, Mi potrebujemo uh, pač nekega uh, škofa, ki bo rekel, uh, eno življenje eh, žrtvovano na ta način je eno življenje preveč. Treba je pač prižgati svečo eh, temu človeku. Eh, torej, 8.4. Tu gre seveda za skupno vprašanje, države akp pravijo to morda eh, velja za vašo državo za nas ne to nas eh, ne zanima se pravi tu nismo mogli najti neke skupne uh, podlage no pravite da je nekaj upanja vsako človekovo življenje ki ugasne je preveč mnogi eh, so eh, pač eh, izgubili življenje zaradi tega ker so pač bili biseksualci lezbijke homoseksualci transseksualci ali ne bi bilo bolje če bi čas porabili za to da zasledujemo cilje dobrote, pravičnosti in pravice za tiste ljudi, ki tega niso deležni. To so pač eh, moje skrbi. Hvala lepa in opravičujem se, ker sem morda govoril nekoliko dlje, kot bi smel. Eh, hvala lepa, gospod Kašman. Eh, Preden zaključim, naj povem, da je rok za amendvaje 21. februar o povdan, 19. marca glasovanje. Eh, s tem prekinjamo sestanek. O 50. uri nadaljujemo za zaprtimi vrati eh, o pogajanjih eh, o ICD in predtem pa ob 9. še sestanek koordinatorjev.